I think we can start. Predlagam, da začnemo. Lepo vas pozdravljam. Lepo je videti, da vas je toliko prišlo na zadnje zasedanje pred poletnim odmorom. Govorili pa bomo o boljši povezanosti in dostopnosti prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi poročevalec je Tomas Piotr Porreba in kar takoj dobi besedo. Izvolite. Šanovni e, pani Šinčance, drozi panjstvo, hvala lepa. Gospod predsednik, gospod in gospodje, danes drugič razpravljamo o tem poročilu v odboru. gre za poročilo o boljši povezanosti in dostopnosti prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi. Govorimo torej o vzhodnem delu Evropske unije in tudi o Evropi v celoti. Povedati vam želim, da sem vam zelo hvaležen, kajti vsi ste zelo aktivni v odboru stran. pomagali ste pripraviti zelo dobro poročilo, uložili ste veliko predlogov sprememb, podali ste tudi priporočila in zato se vam zahvaljujem, kajti to je meni pomagalo, da sem poročilo izboljšal. Poročilo je zdaj bolj strateško usmerjeno, kot je bilo prej. Zdaj gre za strateški dokument, ki opisuje izzive, s katerimi se sooča Srednja in Vzhodna Evropa na področju prometa. Ti izzivi niso samo eufemizem. Dejansko predstavljajo izzive tudi v praksi in sami ste podali več predlogov sprememb na temo, kako bi jih lahko izvajali v praksi. Na zasedanju koordinatorjev smo imeli zelo plodno razpravo z različnimi političnimi skupinami smo govorili o morebitnih kompromisnih predlogih sprememb. Prav tako načrtujem, da bi se naslednjič sestali takoj po odmoru septembra. Zelo sem zadovoljen, kajti gre za nadpolitičen konsens, za nadpolitičen dogovor, tako rekoč. Dogovorili smo se o tem, kakšen načrt naj bi imeli za promet in kako naj bi se tega lotili, ko govorimo o razvoju prometa in prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi. Gospe in gospode, danes ne bom ponavljal besed iz prejšnjega srečanja, ko sem poročilo predstavil. Danes želim prisluhniti vašim pogledom, vašim komentarjem seveda v kontekstu predlogov sprememb, ki so že bili uloženi, zato da bom te predloge sprememb lahko podrobno preučil in jih vključil v dokument na najbolj učinkovit način. Zato vas prosim, da podate dodatne komentarje in priporočila, ki jih imate in to bom potem vključil tudi v svoje poročilo. Želim si, da bi to bil strateški dokument za parlament in za komisijo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Deli, izvolite. Hvala lepa. Osnutek besedila je bil dober. S predlogi sprememb smo besedilo še izboljšali. Pozdravljam konstruktivno in odprto sodelovanje s poročevalcem in poročevalci v senci. Danes smo imeli prvo zasedanje poročevalcev v senci, pokrili smo skoraj polovico od 34 kompromisov. Veselim se že naslednjega zasedanja po poletnem odmoru in upam, da bomo lahko časovnico spoštovali. 26. septembra naj bi glasovali v odboru za promet. Infrastruktura v srednji in vzhodni Evropi je pomembna tema, kajti od začetka članstva v EU je minilo že več kot desetletje, pa še vedno nas čaka veliko dela. Prav gotovo se vsi strinjamo, da je gospodarski razvoj odvisen od dobre infrastrukture in z tega vidika so zahodne države bolj razvite od vzhodne in srednje Evrope. Ampak seveda je treba vedeti, da bi naložbe tam koristile tudi drugim državam koridori TNT imajo ključno vlogo v tem pogledu. Učinka celotne mreže ne bomo dosegli, če ne bo naložb v srednjo in vzhodno Evropo. Prav tako bi se morali posvetiti celovitemu omrežju, zato da se izognemo oskim grlom, ki so pogosto čezmejne narave, podarjamo pa tudi regionalne projekte, kot sta Via Carpatica in Rail Baltica. Prav tako bi morali okrepiti povezave z državami vzhodnega partnerstva in zahodnega Balkana. Sveda je jasno, da države iz srednje in vzhodne Evrope denarja ne bodo mogli zbrati same. Poročilo ima dobre elemente na področju financiranja in to smo še dodatno okrepili z predlogi sprememb, kar zadeva instrument za povezovanje Evrope, EFSI in tudi druge sklade. Če sklenem, veselim se že sodelovanja in dela na tem poročilu skupaj z poročevalcem in poročevalci v senci in upam, da bomo imeli lep poletni odmor, zato ker smo dosegli že veliko hvala. Dinesi sem Klaudija Tapadel. Hvala lepo, Klaudija Tapadel. Ședinte, în primul rând și eu aș vrea să-i mulțumesc raportor. Hvala, predsednik. Najprej naj se zahvalim pročevalcu za ta predlog poročila in pa dobro sodelovanje. Hvala, gospod Poreba. Zato hvala lepa vsem drugim soproočevalcem in proočevalcem v senci za odlično sodelovanje. Mislim, da bomo tukaj prišli do strateškega dokumenta, dokumenta za Evropsko unijo in tako lahko pošljemo jasen signal komisiji, tako da bo komisija več pozornosti posvetila posodobitvi prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi. Kar pa se tiče predlogov sprememb, infrastruktura v srednji in vzhodni Evropi je ključna, tudi za celotno Evropo je infrastruktura ključna, kot rečeno, prometna infrastruktura predstavlja samo srčiko Evropske unije in ne mogoče imeti dobro učinkovito gospodarstvo, če ni učinkovite infrastrukture prometne infrastrukture. No, kolegi iz moje politične skupine so predstavili predloge sprememb, enako tudi predstavniki drugih skupin in sama bi predvsem izpostavila naslednji element. Srednja in vzhodna Evropa potrebujeta celostno strategijo za razvoj, predvsem v povezavi s prometno infrastrukturo. Ta strategija se mora osredotočiti na razvoj vseh tipov prevoza, prav tako pa tudi na vzpostavitev dobrih povezav med državami članicami. Pa še nekaj bi rada omenila. RTET, e torej ta načrt komisije podpiram, tukaj se želi vzpostaviti čezmejna omrežja in naložbeni načrti za infrastrukturo se morajo nanašati na ta čezevropski projekt. Prav tako je treba poštevati tudi razširitev na načrti, v Srednjo in Vzhodno Evropo, ko gre za ta mreža. Potem naprej še sklic na Vzhodni Balkan in pa Srednja Azija. Veselim se sklica na to, nekateri drugi kolegi pa se osredotočajo na Donavo. No, lahko rečemo tudi mi, da je treba razviti celinske plovne poti, to lahko prispeva k regionalnemu razvoju, prav tako pa to lahko tudi prispeva k doseganju okoljskih ciljev. To je tudi za nas pomembno kot eh, odpor za promet. Potem pa še nekaj glede ciljev pri infrastrukturi. Nekateri predlogi sprememb naše skupine, pa drugih skupin, se nanašajo na finančne instrumente z različnimi tipi evropskih subvencij. Naša skupina podpira to, da se povečuje število možnosti za financiranje. Torej, združenja iz finančnega sektorja želijo tudi to, da se stvari bolje spremljajo v državah članicah kolegi iz eh, skupine SND in pa drugi se strinjajo z mano, ko pravim, da nekatere države iz eh, te regije potrebujejo tehnično podporo Evropske komisije, zato da bolje uveljavljajo projekte, ki temelijo na finančnih sredstvih iz Evropske unije. Pa še nekaj, številni kolegi so omenili tudi visoko raven kakovosti prometnih storitev, zato da se zaščiti tudi potrošnike. In še nekaj za konec, še vedno sem za evropski turizem. Še enkrat bi rada to podprla in sem vesela predlogo sprememb naše skupine pa drugih skupin, ki se nanašajo na turizem. Torej še enkrat, turizem je pomemben. In sem vesela, da je bilo to vse vključeno v kompromisne predloge. Mislim, da je prav, da izpostavimo pomen turizma pri pripravi evropske prometne politike pa še nekaj po drugem pogajanju, sem pripričana, da bomo uspeli še bolj uskladiti svoje stališča in da bomo prišli do kompromisov, tako da bo na koncu ta dokument zelo koristen in za parlament in za Evropsko komisijo. Hvala. Hvala lepa. Janoš Radoš je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik Gospoda Teličke ni on je poročevalec v senci skupine Alde, zato se želim jaz zahvaliti gospodu Porebi za dobro delo. Priprave je dobro besedilo in mislim, da ima tudi dobre predloge kompromisnih predlogov sprememb. Naša skupina je vložila cel niz predlogov sprememb, s katerimi menimo, da bomo izboljšali besedilo. Sam jih bom omenil samo nekaj in lepo bom prosil druge skupine, in poslance, da nas podprejo. Deveti odstavek, tam pozivamo komisijo, ne samo, da razmisli o tem, ampak da zagotovi hitrejše povezovanje Zahodnega Balkana v omrežje TNT in da bi imeli boljše prometne povezave z Ukrajino in drugimi sosedami. V novem odstavku 11a države članice pozivamo, da pomislijo na digitalizacijo in avtomatizacijo vseh oblik prometa, zato da bi bil promet bolj sodoben. In sedemnajsti odstavek, tam države članice pozivamo, da pospešijo zagotavljanje evropskih sredstev za železniški promet. Tako bomo zagotovili boljšo prehodnost in izogibanje gnečam na mejnih prehodih in še 21. odstavek, plovnost Donave ureja stala, stara konvencija iz leta 96, tam je omejena uporaba flote. Po mojem mnenju bi morali razmisliti o tem, kaj lahko storimo za to, da bi spremenili to staro konvencijo in da bi bolje izkoristili potencial reke Donave. Zahvaljujem se vam za sodelovanje. Seveda upam, da bomo kmalo nadaljevali. Mislim pa, da bo odbor za promet in turizem na osnovi tega lahko pripravil zelo kvalitetno poročilo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa še jaz. Iz leta 1946 imamo to konvencijo, to je treba eh, prenoviti, prav gotovo ampak Donova je takrat bila videti popolnoma drugače kot zdaj. Od Ingolstata do Črnega morja smo šli z čovnom na vesla. Takrat smo se soočali z veliko težavami. Vsakih pet ali deset minut smo se morali ustaviti, zato ker je bilo toliko ladi na Donavi. No, pred tremi leti sem 100 km potoval ob Donovih, videl sem tri ladje. V Bratislavi sem lani sedel dve uri, niti ene tovorne ladje nisem videl. Vedeti moramo, kaj si želimo na Donavi. Normalne ladje lahko plujejo tam, samo velike ladje ne morejo pluti tam. Prometni minister je rekel, da se ne splača poglabljati Donove v Nemčiji, zato ker pač ni ladje. Prognoze so takšne, da če bi dosegli 10 odstotkov, bi se to splačalo. Vedeti moramo, da kar zadeva celinski vodni promet, je številka padla z 20 odstotkov na 8 odstotkov in 80 odstotkov gre po Renu. 80 odstotkov denarja pa se vlaga nekje drugje. Donove ne želijo več širiti in poglabljati, to velja za Bavarsko in tudi za Avstrijo. Tega ne potrebujemo in to ne bo šlo. Povem pa vam lahko, zakaj je prišlo do tega. V Nemčiji so trije ljudje v upravi za eno ladjo. Vsaki dve leti pripravijo nov predlog za to, da si zagotovijo delovna mesta. Videti moramo, kje bi bilo dobro vlagati. Seveda zagovarjam celinske vodne poti, ampak prilagoditi se morajo ladje rekam in ne obratno. Treba je zagotoviti tudi spoštovanje emisij in seveda naučiti se moramo marsika iz preteklosti. Drugič, Tam, kjer ne potrebujemo veliko denarja, ampak samo politično voljo, moramo ukrepati. To velja za Balkan, ampak zagotoviti moramo dobre povezave. Med Wolfstalom in Bratislavo, naprimer, so samo štirje kilometri, ki niso zgrajeni. Valkirchen Novo Udeli, torej med Nemčijo in Češko, prav tako med tema dvema krajama ni zagotovljena povezava in že 25 let čakamo, da se bo nekaj zgodilo. Zagotoviti moramo, da bodo povezave zaživele ne samo na Balkanu, ampak tudi med Balkanom in Starim Zahodom. Zato ne bomo potrebovali veliko denarja. Manjka samo politična volja in temu bi se morali posvečati. Vem vam nekam. Eh, voorzitter, we hebben nog een beetje tijd. En eh, ik was met. Eh... Hvala lepa, gospod predsednik. Z gospodom Deljem sem bil v Rotterdamu, veliko se je govorilo o tem, da bi poglobili Donavo. Veliko naj bi se govorilo o tem, ali gre pri poglavljanju za vzdrževanje ali za širjenje. Zdaj smo v fazi predlogov sprememb in kompromisnih predlogov sprememb, ampak zanima me, ali bi lahko spregovorili tudi o vlogi komisije, morda bi lahko o poglabljanju govorili kot o vzdrževanju, ne pa kot o širjenju. In če predlog spremembe 46, gospa Grapini med drugimi je uložila ta predlog spremembe, tam je navedeno, da je večina projektov EFC v tako imenovani Zahodnji Evropi. Vprašanje je, zakaj? Vidim, da drugi predlogi sprememb gredo v smeri večje vloge EFC. Včasih dobim občutek, da se v vzhodni Evropi še vedno preveč posvečajo nepovratnim sredstvom, ne pa toliko posvojilom, naprimer posvojila iz EFC. Zanima me, ali bi lahko ta element okrepili v kompromisnem besedilu. Hvala. Hvala lepa. Olga Sehnalova, izvolite. Děkuji za slovo. Eh, já bych také chtěla za prvé... Eh, Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem gospodu Porevi za poročilo. Mislim, da je poročilo zelo pomembno. Sem poročevalka v Senci za belo knjigo o prometu. Tam smo govorili o tem, da bi zagotovili enake možnosti za vse, torej za stare in nove države članice. To je bilo vključeno v belo knjigo na tak ali drugačen način in vesela sem, da tega nismo zanemarili v poročilu, o katerem danes govorimo. Uložila sem nekaj predlogov sprememb in morda lahko izpostavim vprašanje plovnosti kopenskih plovnih poti in to ne velja samo za Donovo, ampak tudi za Elbo. Dobro je, da o tem govorimo. Ko boste v septembru obiskali Češko, boste lahko tudi to videli. Vprašanje visoko kakovostne infrastrukture je pomembno, še posebej kar zadeva železnice premalo je visokokakovostnih hitrih železniških povezav v tej regiji. In še nekaj. To je sicer omenjeno v poročilu, ampak želim si, da bi to imelo več pomena. Gre za koordiniranje in usklajevanje med državami članicami pri pripravi in načrtovanju čezmenjih povezav, zato da bodo te povezave imele rep in glavo, zato da bomo lahko dejansko potem na koncu s ponosom pokazali na dosežene rezultate. Hvala in hvala še enkrat poročevalcu. Zdaj pa komisija Herald Reuters, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za upravljeno delo, poročevalec in poročevalci v senci. Mislim, da imajo prav tudi kar zadeva izpostavljanje te regije in potrebe. Lepo, da povdarjate interoperabilnost in ETMS. Po drugi strani pa povdarjam, da ne bi bilo dobro, če bi to bilo poročilo, ki omenja preveč specifične projekte. TNT je bil oblikovan v okviru tega, da bi izboljšali infrastrukturo v Evropi, zato da bi do leta 2030 imeli delujoč okvir, delujoče umrežje. Zdaj pa še komentarji na besede poslancev, kar zadeva instrument za povezovanje Evrope, regije in države članice dobro črpajo sredstva. Šest držav članic je to že izkoristilo v celoti in to je bilo po prvih dveh razpisih in 1,1 milijarda evrov bo na voljo letos jeseni. Z veseljem bomo prišli v odbor, da vam bomo podrobno predstavili, kako bo to teklo. Od oktobra naprej bo na voljo še milijarda in sto milijonov za to, da bi lahko izkoristili možnosti, ki jih ponuja instrument za povezovanje Evrope. 11,3 milijarde evrov bomo porabili do konca leta, to je zelo pozitivno. Po drugi strani pa še nekaj. Nekateri poslanci so to omenili. Te države bi morale preučiti tudi možnosti, ki jih ponuja EFSI. Ne gre za to, da EFSI-ja ni mogoče izkoriščati. Obiskali bomo vseh 15 kohezijskih držav jeseni za to, da bi jim pomagali pri črpanju sredstev EFSI. To bi lahko storili za določene projekte, to so projekti za avtoceste ali karkoli drugega. Še nekaj, gospod predsednik, povdarjamo, da potrebujemo stabilnost. Ne želimo, da bi zdaj imeli sezname projektov. Sezname že imamo, ki so dovolj dolgi. Potrebujemo dve obdobji večletnega finančnega okvira, da vse izpolnimo. Zato je najbolje, da zagotovimo kontinuiteto za obdobje do leta 2017. Pogosto se nakritizira, da spreminjamo prednostne naloge in da ni vlagateljev, ki bi nas lahko spremljali in podpirali do konca. In še dejstvo, da je nekdo omenil koridorje, gospa Sehnalova je omenila koordinacijo in sodelovanje. Koordinacije imamo in tudi koridorje, ki gredo severa proti jugu in vzhoda proti zahodu. In lepo prosim, da nam pomagate pri izvajanju teh projektov. Lepo je, da to jemljete zelo resno. Koordinatori so prišli, v Rotterdamu so predstavili svoje načrte in Veselimo se že, da boste pregledali tudi drugi delovni načrt. Videli boste lahko, da so točke, ki ste jih omenjali vi in tudi države članice, da so te točke zdaj kritične. Vim van de Kamp, poglabljanje je lahko včasih teležno sofinanciranja. Ne gre za vsakoletno vzdrževanje, ampak če postavimo določeno pogojevanje, potem bi lahko zagotovili sofinanciranje. To bi pomagalo. Donovi, strinjam se in predsednik, strinjam se z vami, ne smemo iti z glavo skozi zid, ampak mislim, da lahko najdemo dobre rešitve tudi za Donavo v zvezi z temi pogoji, ki jih želimo doseči, še posebej kar zadeva plovnost. To je to. Veselimo se že razprave septembra in upam, da bo to poročilo služilo kot dobra odskočna deska za naprej. Hvala lepa. Zdaj pa še enkrat Tomas Poreba. Hvala lepa. Za, pa... Hvala lepa. Hvala za te prispevke. Hvala za vse argumente, ki ste jih predstavili. To bo zame zelo koristno. Želim jih upoštevati pri pripravi kompromisnih predlogov sprememb. Prav tako sem želel povedati, da ima poročilo več namenov. Eden od teh namenov je, da bi okrepili razvoj infrastrukture v vzhodni Evropi in uloga infrastrukture mora biti, da seveda izboljša varnost v posamezni regiji. In to je nekaj, na kar sem želel opozoriti v pogovorih z vami. Mislim, da bo to pomemben signal. Namreč, da Evropski parlament sporoči javnosti, da je bolje povezana Evropa, bolj varna Evropa. Hvala predstavnikom komisije za podatke, ki so nam jih posredovali. Če ne zamerite, bom z vami neposredno navezal stik, zato da si izmenjamo informacije in podatke in da bom lahko te podatke potem tudi upel v svoje poročilo. Z nečim pa se ne strinjam. Mislim, da nisem bil preveč podroben in mislim, da nismo šli pregloboko. V poročilu naj bi predstavili nekaj strateških ciljev za to, da bi izpostavili izzive, s katerimi se soočamo na področju prometa. Zato sem poskusil izpostaviti specifične cilje, ki jih lahko kot poslanci prepoznamo. Mislim, da bi lahko s tem pomagali reševati probleme na področju infrastrukture. To je na vse zadnje v interesu celotne Evropske unije. Vendar še enkrat se vam zahvaljujem. Hvala Klaudu, Andorju in tudi vsem drugim poročevalcem v Senci. Hvala gospodu Kramerju za odlično sodelovanje. Prepričan sem, da se bomo septembra spet sestali in da bomo spočiti in pripravljeni na to, da predstavimo izpiljen strateški dokument na temo prometa v srednji in vzhodni Evropi. Hvala. Danke sehr. Und Hvala lepa. 26. septembra bomo glasovali o tem. Preden prejdemo na naslednjo točko, mislim, da bomo morali nekoliko počakati. Ob štirih nadaljujemo. Ampak nekaj sem vam želel povedati. Christopher Ford iz sekretarjata Tran nas zapušča. Sedem let je delal v odboru in povem lahko, da je bilo lepo sodelovati z njimi. Zdaj nas zapušča in gre v odbor Emple. Še enkrat se mu zahvaljujem za dobro sodelovanje. Želim ti obilo uspeha in vse dobro v odboru Emple in prav gotovo bo šlo tako lepo naprej kot do sedaj in v imenu vseh, ki smo s teboj sodelovali, še enkrat hvala lepa. Zdaj pa kratek odmor, da bo Vim van de Kamp lahko uspel svojo kavo, ob štirih pa se vidimo spet. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegice in kolegi, gospodin in gospodje, lepo pozdravljeni na nadaljevanju seje. To je zadnja seja pred poletnim odmorom, zdaj pa bomo obravnavali točko projektne skupine za turizem. Imeli bomo izmenavo mnen o dostopu do sredstev EU za naložbe v turizmu. Preden začnemo, želim še nekaj povedati. pozdravljam vse, ki boste sodelovali na tem delu seje. Obstaja namreč vprašanje, kje in koliko denarja je na voljo na področju turizma. Denar je na voljo v različnih strukturnih skladih, zato zadeve niso pregledne. Finančna sredstva se delijo državam članicam in države članice so potem odgovorne za uporabo teh sredstev, zato je tudi uporaba nerazumljiva in ne moramo oceniti učinkovitosti teh ukrepov. Dostop do sredstev je za velike verje lažji kot za manjše, ampak 90 odstotkov turističnih podjetij so mala in srednja podjetja in ta prinašajo delovna mesta. Na to ne smemo nikoli pozabiti. Parlament je vedno poudarjal, da bi potrebovali posebno proračunsko vrstico za to, vendar brez uspeha. Prav gotovo bi bila proračunska vrstica namenjena samo temu, dobra za več preglednosti. Od novega finančnega obdobja imamo nove postopke. Tako imenovani operativni programi predstavljajo podlago za uporabo sredstev v državah članicah in v regijah. Upam, da bomo tukaj dobili dobre vprašanja in tudi dobre odgovore. Veselim se že pogovora. Žal je odgovorni za projektno skupino za turizem gospod Ujeli odsoten. Tri kroge smo predvideli, vsak ima pet do šest minut. Lepo prosim, da se vsi držite časa, zato da bomo pravi čas končali. Prvi govornik je kolega Wolf iz GD Regio. Govoril bo evropskih strukturnih in investicijskih, investicijskih skladov. Gospod Wolf, izvolite. Well, uh, much, uh, Hvala, gospod predsednik. Zelo cenimo to izmenjavo mnen glede financiranja turiz turizma. Najprej nekaj vodnih pripomb glede turizma in pa kako je to vključeno v regionalno politiko. Najprej pomen turizma. To je pomemben gospodarski vzvod v regijah. To je zelo obsežen sektor. To je večji kot pa živilski sektor, avtomobilski sektor, sektor kemikali. Gotovo vsi to veste sestavlja okoli 9 do 10 odstotkov vse delovne sile. Pa še nekaj, zelo pomemben je tudi zato, ker se mladi lahko vključijo na trg dela, dobijo prve službe in tudi za podjetja je turizem zelo pomemben, sploh za MSP-je, za nove podjetnike in pa za podporo MSP-jev je zelo podoben. tudi podobno pomemben. Potem naprej, predvsem se srotočimo na sama ozemlja, na zgodovino, kulturo in prav tako se srotočimo na trajnost in vzdržnost vsega tega. Potem še en pomemben element v naših razpravah glede turizma je naslednji. imamo visoko razvite regije in prestolnice, prav tako pa je turizem tudi podoben, pomemben vzvod za gospodarski razvoj manj razvitih regij. Potem pa samo financiranje. Financiranje turizma je v okviru 2014-2020 porazporejeno raznoliko. Gre za 9 milijard ERDF, torej v regionalnem skladu. In sedaj je na voljo ogromno sredstev, tako od javnih organov, kot tudi od zasebnega sektora. Želimo se namreč čim bolj osredotočiti tudi na zasebno financiranje pravi, da se upoštevajo osnovne številke, pa tudi vzvod je nasplošno zelo velik. Pa še nekaj. Turizem se nanaša na veliko drugih stvari, naprimer infrastruktura za promet, okolje, infrastruktura, vse to je povezano s turizmom. Prav tako je turizem podobno pomemben tudi zaradi um, MSP-jev in podobno. Skratka, razpršeni učinek je precej večji kot pa nek osnovni učinek teh 9 milijard. Pa še nekaj. Želimo poskrbeti za to, da torej, bodo sredstva razpoložljiva po tematikah, ki niso vedno samo sektorsko usmerjene. Prav je, da ponostajamo dostop turizma do sredstev tudi za spoštovanje okolja in pa za spostavitev MSP-jev. To so strateški cilji in pol vseh teh zneskov se nanaša na varovanje okolja, kulturne dediščine naprimer tudi in na takšen način lahko s finančnimi sredstvi tudi poskrbimo za večjo konkurenčnost MSP-jev. Pa še nekaj turizem seveda lahko dobičkonosna panoga, prav tako pa je pomemben tudi za izbiro ustreznih projektov, o čem tukaj razmišljamo. Predvsem želimo razširiti tudi proizvode iz eh, turizma, tako da se to prenese tudi na čim bolj trajnostni pristop pri turizmu. Predvsem želimo spodbujati različne projekte, tipe turizma in pa različne uh, tržne niše želimo odpreti in izkoristiti, tako da bi turizem čim bolj učinkovito prispeval k gospodarstvu. Naprimer, tudi razširitev sezon, podaljševanje sezone, tukaj lahko pomemben dejavnik. Prav tako ima turizem lahko tudi koristi zaradi digitalne agende, trga ter pa dostopnosti in podobno. Pa še nekaj za konec, gospod predsednik, kot gotovo veste, smo imeli podobno uh, pomembno ekspost evalvacijo iz prejšnjega obdobja. Kar nekaj sklepov smo lahko izpeljali, glede tega, kako se daje naprej s to politiko. In pomemben element za današnjo razpravo je kot prvo. To, da se, kar se da vključi kulturo in pa turizem v pametne perspektive, sploh v pametno specializacijo to je pomembna strategija, naprimer raziskave in razvoj in povezava s podjetji, proizvodi pa tudi storitvami. In potem še povezava z trajnostjo. In še ena pomembna točka iz te evalvacije, moramo iti naprej, torej najprej smo imeli samo naložbe v trdo infrastrukturo, sedaj želimo tudi bolj mehko infrastrukturo, torej naprimer znanje in strokovno znanje. Pa še nekaj bi rad izpostavil treba vključiti podjetja in pa operaterje v turizmu v skupno delovanje. Tukaj pred nami se mi zdi zelo pomembno to, da povečamo ozavečenost med vsemi partnerji, tako da vsi vidimo, da je turizem zelo pomemben za gospodarstvo splošno, kako podpirati turizem in tako, da se to v to vključijo vsi različni sektori in elementi. Herr Jules Tertre aus dem Kabinett gospod Žiltre Tertre iz kabineta komisarja Dirkija Katanina, ki bo govoril o finančnih instrumentih Evropske investicijske banke. Hvala lepa, hvala lepa, da ste nas povabili na ta pomemben dogodek. Glede, zelo se moramo potruditi za to, da bomo poskrbeli za to, da bomo priložnosti iz tega načrta ustrezno razumeli. Kot prvo, Preden gremo v podrobnosti predstavitve, bi rad podaril to, da priložnosti iz načrta ne ločimo od strukturnih skladov. Ne, vse to je medsebojno skladno in povezano. Želimo vse skupaj ponastaviti, ponastaviti postopke kot prvo. In vse skupaj se lahko skupaj uporablja. Imamo naprimer prve primere projektov, kjer imamo in sredstva iz strateških naložb in strukturnih skladov. Oboje skupaj lahko uporabljamo. To kot prvo. Kot drugo. Nekateri menijo drugače, ampak gledajte, projekti iz strateških naložb niso samo veliki projekti. Imamo več okn, najprej inovativnosti in infrastrukture, potem pa še eno okno, MSP in srednje velika podjetja, v obeh oknih lahko financiramo projekte v korist turizma. Pri infrastrukturi in pa pri inovativnosti tukaj imamo možnost kombiniranja različnih projektov. Lahko to združujemo in potem imamo platforme za sofinanciranje. Tukaj imamo več projektov skupaj v nekem skupnem mehanizmu, tako da lahko EIB laže investira v takšne projekte. Sami smo bili zelo zauzeti v nekaterih državah, kot naprimer na Cipru ali pa v Grči, kajti po našem mnenju je takšen tip finančnih struktur zelo smiselen. Lahko združiš različne aktere, ki želijo naprimer nekaj prenoviti za večjo energetsko učinkovitost ali pa kaj podobnega želijo spremeniti. In lahko skupaj združijo takšne projekte in potem lahko pridajo do različnih priložnosti iz teh skladov za strateške naložbe. Pa še nekaj, kar je tudi relevantno za nekatere vrste projektov v turizmu. Imamo veliko MSP-jev, potem lahko dobijo tudi um, sredstva iz EIB, oziroma iz Evropskega sklada za investicije. To so pomembne priložnosti za vse in to se lahko vse poveže tudi s strukturnimi skladi. Torej in investicije in strukturni skladi. To se lahko skupaj uporablja. Zakaj se zauzemo za te priložnosti? Ena stvar, na primer, je tehnična pomoč. To akteri potrebujo za uveljavljanje teh ukrepov. Tudi turistična panoga mora vedeti, da te priložnosti obstajajo. Torej, to je vse zelo relevantno. In pri tem naložbenem načrtu smo prišli do tega vozlišča in mi kot javni organi nekaj potem plačujemo in tudi zasebni akteri se nam lahko pridružijo in lahko skupaj potem zasebni akteri strukturiramo njihove projekte. Pa še nekaj 1. junija smo prišli do zadnjega urodja z tega naložbenega načrta, sicer eh, Evropski portal za naložbe. To je javna spletna stran. To je naprimer povezava med eh, promotorjem in eh, finančnimi trgi. Vsakdo, ki ima dober projekt in ga želi čim bolje spodbujati in promovirati, to lahko stori. Prav tako imajo tudi možnost, eh, da naprimer dobri turistični projekti pridobijo zasebna sredstva, ravno po zaslugi teh instrumentov. Sedaj promoviramo te instrumente in se nam zdi zelo pomembno, da pridobimo te projekte iz turističnih panog. Turizem je zelo pomemben del gospodarstva. Če vlagamo v pravo infrastrukturo, potem lahko mislim, da ta sredstva lahko zelo dobro izkoristimo. Hvala. Od... Hvala lepa. Luis de Grandes Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Hvala. Gospod predsedujoči, želel bi spregovoriti v mojem imenu, pa tudi v imenu kolegice Montero Aguiar, ki, oprav, ki redno opravlja naloge v tej strokovni skupini eh, in skušal bom pojasniti tudi njena stališča. Evropska unija je ena izmed glavnih turističnih destinacij na svetu, ampak vseeno se soočamo za vedno večjo konkurenco drugih destinacij. Treba je ukrepati, eh, treba je okrepiti mednarodna potovanja Evropske unije. 51. Eh, odstotkov eh, svetovnega trga smo imeli še v letu 2003 in sedaj eh, ta delež močno upada 40 odstotkov in do leta 2030 naj bi še upadel na 30 odstotkov. Turistični sektor mora poskrbiti za inovacije, mora se prilagoditi spremenjujočim se pogojem in pa novim tendencam na trgu. Investirati moramo v infrastrukturo, v konektivnost, v razvoj, v turistično ponudbo, v kakovost storitev in pa v nove tehnologije. Vse to moramo nalagati, investirati, tudi ko gre za digitalizacijo tega sektorja. E, turistični sektor se je izkazal zelo relativno odpornega na finančno krizo, e, lahko pa ugotovimo 15-odstotno. 15-stotni upad naložb po vsej Evropi. E, torej gre za uh, eh, zaustavitev pri majhnih in velikih podjetjih, pri inovacijah in tako naprej. Evropska unija je sedaj zagnala na črt EFSI, uh, imamo tudi, imamo torej sedaj ta um, mm, skupaj za strateške naložbe in predvidene so tudi naložbe v, v turizem. Um, države članice sedaj tudi izvajajo večletne finančne okvire, eh, ki so financirani iz teh eh, strateških skladov. Vloga turizma je pomembna tudi pri ustvarjanju delovnih mest in rasti v Evropi. Zato je bistvenega pomena, da v tem sektorju izkoristimo vse razpoložljive možnosti in da imamo ustrezen zakonodajni okvir, zato da bomo lahko izboljšali našo konkurenčnost in da bo Evropska unija oziroma Evropa ostala glavna turistična destinacija na svetu. Še vedno se je treba soočiti z velikimi izzivi. Eh, čestitam eh, komisiji za te smernice, ne gre samo za predstavitev možnosti financiranja, ampak tudi za predstavitev najboljših praks v Evropi. Želel bi zastaviti tri vprašanja našim gostom. Prvič, Evropska komisija je v okviru programa Kosme eh, se zavezala turizmu, ampak črtala je deloma sredstva za turizem. Ali bi lahko kaj več povedali o tem? Potem, kakšne so težave, s katerimi se soočate pri dostopanju do Junkarevega načrta in pa katere so glavne težave pri dostopu do financiranja v Evropski uniji. Eh, govorniki so sicer eh, deloma že odgovorili na določena vprašanja, ampak jaz bi vseeno si želel, da mi odgovorijo na ta tri konkretna vprašanja. Eh, hvala lepa, da ste mi dali besedo in pa hvala lepa našim gostom. Danke sehr. Jetzt Jill Evans. Hvala, Jill Evans. Thank you, Chair. Hvala, predsednik. Hvala pa vsem govorcem. Res je, to je zanimiva razprava. Že večkrat smo se o tem pogovarjali v tej projektni skupini, no, ampak vedno se vračamo na to eno in isto točko. Govora je bilo o naložbah, o bolj mehko infrastrukturo v znanje, kulturo in podobno. No, pri ex post poročilu, sploh pri podpori za IRDF, za kulturo in turizem, in turizem se pa gotovila, da je vedno več nalož v mestna območja, ne pa toliko v razvoj podeželja. Sama sem iz Walesa, tam je v glavnem vse podeželje in na podeželju je manj naložb v infrastrukturo in pa komunikacijo. Torej, to sem želel omeniti in me zanima, kako bi se tega lahko lotili. Pa še nekaj, MSP-ji. Kako lahko komisija pomaga MSP-jem pri financiranju turizma in projektov? Prej bilo govora o EFSI-ju in potem, da se lahko plača manjše pristojbine za podporo svetovalcem in podobno. Ali tukaj obstaja kakšna strategija za pomoč MSP-jem, da se pridobi takšna podpora, kajti vsi vemo, da imajo ti akteri pogosto veliko težav zaradi širšega gospodarstva. Zato me zanima, ali bi komisija lahko pomagala MSP-jem, da bi ciljno usmerila to podporo za MSP-je naprimer, lahko je pomagala posameznikom ali pa da pomaga večjim organizacijam, tako da tudi MSP dobijo več sredstev. Hvala. Hvala, Jens Nilsen. Takšen je kje. Ja, tudi tam viktigaste in sad sem vi kaj. Hvala. No, na evropski ravni, seveda, če želimo pospešiti rastu turizmu, je najbolje to, da razvijemo kohezijsko politiko, kajti tam imamo neko stično točko med regionalnimi skladi in pa drugimi sredstvi. Lepota pri kohezijski politiki je ravno v tem, da je to pristop od spoda na zgor. Če želimo, da je turizem neka osnova za gospodarsko rast in pa delovna mesta, potem želimo, da bo ta strategija dejansko neka osnova za strukturne sklade za posamečno regijo. Torej, turizem je lahko podlaga. Poglejmo si naprimer um, našo regijo na švedskem. Od 90. let dalje smo se osredotočili na turizem kot na gospodarski vzvod, vzvod gospodarske rasti. Regionalne sklade smo uporabljali za podporo nekaterim destinacijam, ker so se potem podjetja združevala in razvijala te destinacije skupaj, naprimer z različnimi sredstvi in iz regij in iz občin. Potem pa tukaj še socialni skladi, tukaj pa gre za nekaj drugega, za veščine in nove spretnosti. Takšni projekti so tudi zelo pomembni. Potem seveda ja, prometni sektor je zelo pomemben za prevoz ljudi, seveda, ampak treba je pridobiti zavezo in, spod, in pobude od ljudi. Njih je treba angažirati. To pa lahko dosežeš od spodaj na vzgor. In v zakolisju smo poslušali, da se moramo kar znebiti kohezijske politike. To smo včasih slišali, ampak to sploh ni res. Ravno obratno je res. Če želimo pospešiti turizem, potem se moramo sredočiti na lokalne, regionalne pristope. To je dober pristop torej, za več delovnih mest in pa za rast. Klun? Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa vsem govorcem. No, tukaj mislim, da se vsi strijemo, da je turizem zelo pomemben tudi za delovna mesta, sploh za mlade in pa za ljudi v nekaterih regijah na podeželju, naprimer. Prej smo imeli tudi prejšnje sklade in kaj se lahko naučimo iz prejšnjih obdobij za prihodnost. Umenili ste, naprimer, turizem ter pa kulturo, to je zelo pomembno, z evropskega zornega kota. Mislim, da ne razmišljamo za dosti o vsem tem. Stvar je v tem, da vsaka regija ima svojo dediščino in svojo kulturo in svoj pristop. Glede promocije, mislim, da lahko storimo precej več tako da bi promovirali Evropo kot nekakšno skupno tirnico, kot skupno pot za vse nas pri nas na Irskem. Bomo v petek imeli Evropsko mesto kulture. Imamo dve lokaciji za to mesto kulture in to bo zelo velik dogodek tudi za Evropsko mesto kulture turizem in za celoten sektor. Torej, sedaj se bodo podgovali za to, bomo videli, kako bo z natečajem, ampak eh, mislim, je prav, da se to vse skozi promovira in kultura in dediščina in turizem in vse skupaj. Tako lahko povezujemo različne skupnosti in regije. Pa še nekaj. Na eni strani je bilo omenjeno na kakšno trdo znanje ali pa bolj infrastruktura, na drugi strani pa prehod na bolj mehko znanje, strokovno znanje. Kot ste številni dejali, predvsem na podeželju potrebujemo čim več infrastruktur. In ja, mislim, da to moramo imeti pred očmi, naprimer pristanišča, ceste, letališča in podobno. Vse te prometne povezave bodo zelo pomembne za turizem na podeželju. Pa še nekaj, IIB. Sicer sama nisem pogledala tega portala, ampak mislim, da od 1. junija deluje, torej šest tednov sedaj. Glede, mislim, da to združevanje projektov, ti grozdi, to je lahko odlična ideja. Mislim, da se moramo bolj sredotočiti na to, na takšne promocije različnih regij in pa držav, tako da spodbujamo posamične projekte. Treba je gotoviti, kako poskrbeti za to, da bodo podjetja dejansko imela konkretne koristi in pa dostop do takšne podpore. Hvala. Hvala. Inesara uh, eh, Jala Sender. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, vidimo, kako v nekaterih sektorjih še vedno pomagamo veliko bolj velikodušno kot pa turizmu. Čeprav bi v turizmu lahko ravno poskrbeli za večjo kakovost in prihodnost eh, te industrije z nekoliko več ambicije. V tem smislu pozdravljam pobudo komisije, sprašujem pa. Eh, kako je recimo z Evropsko investicijsko banko, ki ima tradicionalno vejo in pa ki predvideva tudi bolj tvegane naložbe v okviru uh, Junkarjevega načrta. Sprašujem vas, ko govorimo o turizmu, imamo v mislih predvsem recimo hotele, eh, recimo lahko gre za projekte obnovitve hotelov ali pa za večjo energetsko učinkovitost. Zanima me, če bi bilo možno da bi Evropska investicijska banka morda podprla tudi drugačen tip eh, turističnih projektov, recimo specifične železniške proge, ki bi lahko mobilizirale turiste, recimo mi imamo transpirenejsko železnico ali pa podobne projekte. Eh, torej, če gre za naložbe, bi ti projekti najprej prinesli dobički. In zanima me, kakšne dobičke pričakujete iz eh, turizma? Ja, turizem je pač drugačen kot recimo, ne vem, kakšen drug sektor, eh, kjer se pričakujejo večji dobički. Eh, vendar pa turizem prav tako predstavlja velik potencial za zaslužek, za dobiček, za razvoj. Uh, Eh, zanima me, kako bi se lahko morda usmerili v modernizacijo tega sektora, kako se to dogaja pri drugih sektorjih. Drugič, Evropski portal za naložbe eh, lahko nas spravi v stik z drugimi viri financiranja, so financirani, so naložbeniki. No, ampak ko gre za to, da se zauzemate za financiranje določenih projektov, Ja, turizem ima tukaj posebne značilnosti. Zanima me, v kolikšni meri se tukaj zaščiti avtorsk, avtorske pravice, ko gre za projekte, ko nekdo recimo oglašuje svoj projekt tudi preko banke, preko tega portala. Eh, pogosto gre za avtentične projekte za dodano vrednost. Zanima me, na kakšen način se tukaj lahko zaščiti avtorske pravice. Morda lahko tukaj poveste kakšen konkreten primer. Tako, zdaj sem se še samo vrstil na, na dnevni red. Imam vprašanje za gospoda Wolfa. V kolikšni meri obstaja razlika do financiranja do leta 2014 in po letu 2014, ko gre za strukturne sklade, postopki, prednostne naloge, kaj se je spremenilo, je bil so bile te spremembe pozitivne ali negativne. In pa za oba imamo vprašanje, kar se tiče sofinanciranja in kar se tiče učinkovitosti nekega projekta. Eh, sedaj razpravljamo o Gedingnom, o tem, da bi razgradili tam neko letališče novo letališče v Gedinu je 30 eh, km oddaljeno od letališča v Danzingu in uh, verjetno se to utemeljuje z eh, turizmom. Vsi, vemo, vsi pa vemo, da so regionalna letališča tako ali tako uh, ne morejo delovati samo zaradi turističnih letov. Uh, Eh, in tako in tako smo že morali zapreti neko letališče, ki je blizu letališču v Zarbruknu. No, eh, saj, re, saj je komisija rekla, da če sta dve letališče oddaljeni manj kot 30 km, potem tukaj ni zagotovljena oziroma preveč konkurirata drug, drugemu. In zato so eno letališče zaprli. In pa še Berlin in Vuzendom, tukaj obstaja neka čudovita povezava, ki gre naprej do Svinruše in. V zadnjih eh, letih vojne so pri Usedunu uničili most. Eh, no, ne vem, koliko berlinčano se čez vikend vozi v Usedom. Torej, tukaj obstaja uh, interes za turizem, ampak če se gleda železnico, potem samo 4 odstotke, 4 eh, odstotki se peljajo tja z železnico, vsi ostali pa z uh, avtomobilom, saj za železnico potrebuje 4 ure, če bi zgradili most, pa bi potrebovali samo 2 uri, 400 milijonov bi potrebovali za, to novo, za ta novi most, potem bi lahko vzadom povezali z. Berlinom, to bi bilo bolj ekološko in tudi turistično zanimivo. Kako to ocenjujete? Če bi sedaj e, železnica rekla, dajte nam 200 milijonov iz Junkarjevega načrta in uh, zgradili bomo ta most, uh, torej, kaj bi potem svetovali tem predstavnikom železnice? Na kakšen način naj dostopajo do teh sredstev? Gospod Wolf. Thank you, thank you Hvala lepa, hvala lepa vsem za pripombe. Hvala za besedo. Kot prvo, naložbe mora biti učinkovite. Ja, seveda, normalno, nihče ne želi podvajanja naložb oziroma neizkoriščenosti naložb. In smo se osredotočili na to, da bomo čim bolj smotrne pri naložbah. Sveda, uh, potem eno so še letališča. Kaj nasplošno želimo? To, da imamo oblikovan strateški načrt v partnerstvu z regijami, kjer se torej projekti med sebojno delijo in skupaj upravljajo. Tako da vsi skupaj pripravijo načrt in ga skupaj uveljavljajo, skupaj z vsemi različnimi akteri, naprimer s podjetji kot prvo in pa z drugimi akteri kar zadeva večje infrastrukture, bi dejal, da seveda vsi želimo, da bo to del tega strateškega načrta za regije, tako da bodo dejansko naložbe smotrno opravljene. Nekakor si ne želimo situacije, ko bi naprimer eh, bile naložbe slabo izkoriščene. potem je treba naložbe gledati na daljši rok, ne samo na krajši rok. Mislim, da ste to omenili pri tem mostu. Torej, če bi vlagali v to, potem je treba gledati širše posredne koristi. Pri rekijah vedno želimo zagotoviti to, da seveda imamo tukaj gospodarski razvoj, sektorsko, ampak tudi celostno je stvar zelo pomembna, torej horizontalno, tako da bo načrtovanje lahko smiselno in da se potem lahko naložbe celostno obravnavajo, tako da si pogledamo koristi na splošno, v celoti, ne samo pri oskih sektorjih, ampak tudi na splošno. Potem ste me poprašali o razlikah med zadnjim in pa tem obdobjem. No, gledajte, ne gre samo za ta podarek na tem, da želimo poskrbeti za to, da bodo naložbe bolj jasno razmejene v zvezi z rezultati in pa stroškovno učinkovitostjo. Ne, mislim, da so tukaj še druge stvari zelo pomembne, kar ste številno menili. Namreč, želimo partnerje spodbuditi k temu, da so čim bolj vključeni v spremanje odločitev v regijah, torej, da se uporabi tudi izkušnje z terena, izkušnje podjetij v prvi vrsti. To torej pomeni, da na koncu dobimo naložbe v projekte, ki so takšni, da se ugotovi, kje so glavne prednosti regiji, in da potem projekte razvijemo skupaj z podjetji, ter pa da se poskrbi, da je splošni končni učinek tak, da je dodana vrednost čim višja. Pa še nekaj, gospod predsednik, če dovolite, bi rad omenil. Tole me zanima. Pogosto pri turizmu se ugotovi, da ni zadosti podarka na razvoju podeželja. Pogosto pravite, mestna območja so pogosto v spredju in dobijo več sredstev. No, ja, morda, ampak ne vidim nobenega pravega razloga za to in zato mislim, da je prav, da se osredotočimo na to in treba je skupaj z regijami ugotoviti, v čem je problem, zakaj podeželje ne dobi zadosti sredstev, zakaj podeželje ni zadosti organizirano in ne dobi torej, teh financ. Pa še nekaj. V našem novem pristopu smo želeli poskrbeti za to, da so podjetja in pa druge vključeni v te projekte čim bolj. Predvsem pri turizmu je, mislim, da veliko podarka na MSP-jih in pa torej srednje velikih podjetjih. No, ampak mislim, da nič ni samo umevno. Treba gotoviti, kako bi lahko bolje poslušali MSP-je, kako jih lahko bolje vključimo v sam postopek. Tako da finančni organi vse bolj povežajo z podjetji in da skupaj potem ugotovijo, kaj je najboljša pot naprej in katere so najboljše ideje pri turizmu in da se potem to na koncu tudi podpre. Hvala. Sedaj pa naslednji govorec. Hvala. Spraševali ste o tem, kakšne težave vidimo pri uporabi teh skladov. Ja, dejansko glede na naše izkušnje s promotori, bi rekel, da je najprej problem to, da ti preprosto ne vedo, da ti skladi obstajajo recimo raziskovalna industrija, eh, tukaj bi ljudje morali bolje vedeti, kakšni skladi so na voljo in kakšni niso na voljo. Ampak vseeno, eh, če obiščeš MSP-je na terenu in se z njimi pogovarjaš, ugotoviš, da sploh ne vedo, da ti skladi obstajajo. Mislim, da bi morali dati na voljo več informacij o tem. In pa drugič, tukaj obstaja tudi uh, vidik poenostavitve. Včasih so postopki predolgi, preveč zamudni, treba jih je poenostaviti. Eh, včasih obstaja tudi problemi v zvezi z računovodenjem, roki in tako naprej. In vse te probleme se je treba ogledati. Potem ruralna območja. Mi smo bili zelo presenečeni, pozitivno presenečeni pri Evropskem pravu za strateške investicije. Kajti, če vzamemo recimo nek primer neke druge industrije, uh, agroživilska industrija, to je nekako sporedno s turizmom. Obstaja zelo dobri proizvodi v različnih regijah v Evropi in tukaj se skriva velik potencial. Uh, dva pozitivna primera iz EFSI-ja. Imamo industrijo, v, smo, torej v Normandiji, v kateri smo uh, Eh, investirali, gre za inovacije pri maslu. Ta projekt je zelo uspešen, ustanovil je veliko delovnih mest v tem mestu in eh, nekako se zauzema za bolj inovativne načine proizvodnje. In pa še nek drug projekt, ki smo ga naredili v Grčiji, gre za olčno olje za prenovo uh, proizvodnje olčnega olja na otoku Kreta. Če bi Mm, lahko mm, bolje osveščali glede takšnih uspešnih primerov, potem bi bilo črpanje skladov boljše. Kar se tiče projekta, eh, no seveda je to velik izziv, eh, ko gre za združevanje projektov, recimo že posamezen projekt je velik izziv, ko gre za združevanje projektov, pa seveda izziv še toliko večji, ampak tu se skriva velike možnosti. Uh, os z osebjem Evropske medicinske banke ne moramo vedno se posvetiti vsakemu posameznemu projektu, ampak recimo vzamemo za primer platformo za energetsko učinkovitost, ki je nastala v Franciji. Tukaj so združili nekaj projektov in Evropska medicinska banka je tako lahko. Uh, obravnavala 40 tisoč gospodistev v Franciji, recimo Ile de France, tukaj so se združili komercialne banke, regionalne banke, nekako so združili uh, kapital in potem so se povezali z lastniki domov v tej regiji in dali so jim možnost, da renovirali svojo hišo, pa tudi tehnično pomoč so jim dali na voljo in tako bi lahko postopali tudi recimo v primeru hotelov, da bi bili ti energetsko bolj učinkoviti. Potem zastavili ste zelo specifično vprašanje o neki železniški povezavi. No, mi osebno, Evropska komisija, ne odločamo o projektih, gre za neodvisni investicijski odbor. Eh, projekti morajo biti tehnično in gospodarsko gledano vzdržni, tako da vam tukaj ne morem dati jasnega odgovora v zvezi s tem specifičnim projektom. Promotorjem bi svetoval, da stopijo v stik z svetovalnim vozliščem eh, in oni jim bodo prav gotovo pomagali najti najprimernejša sredstva za ta projekt. Eh, in kakšna bi naj bila struktura teh sredstev. Hvala lepa. Sedaj pa nas čaka drug krok pogovorov. Gre za specifične evropske programe za sredstva iz strukturnih skladov. Najprej dajem besedo gospodu Koraci iz generalnega direktorata GROW. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci pour... Hvala, gospod predsednik, hvala lepa za to vabilo. Program Kozme je pomemben za konkurenčnost podjetij in za turizem. To je program, ki je osredotočen na turizem v prvi vrsti. Za naš generalni direktorat je turizem strateško pomembna panoga. Je zelo povezan z gradbeništvom, transportom, turizem, modo, luksuznimi izdelki, življenskimi izdelki in podobno. In ravno v turizmu je še vedno predvsej velik potencial za rast. Do 500 tisoč delovnih mest v naslednjih desetih letih na leto lahko še ustvarimo. Torej, to je pomembno za konkurenčnost gospodarstva to je zelo pomemben sektor. Naj izpostavim par prioritet. Kot prvo mislim, da se moramo predvsem osredotočiti na izobraževanje in usposabljanje. Na eni strani industrija potrebuje nekaj, določeno osebje in pa določeno znanje in na drugi strani imamo to, kaj dejansko je na trgu. Obstaja vrzel med prvim in drugim. Potem naprej digitalizacija Tukaj se lahko še več naredi, potem mednarodni pristop. Ja, nekatere podjetja so šla na trge tretjih držav, kjer je rast višja. In potem še promocija, tudi tukaj lahko naredimo še več. Regije in države članice imajo velik vpliv pri vsem tem. Projekt Kozme eh, nima visokega proračuna. V zadnjih letih je bilo okoli 8 do 9 milijonov evrov na leto porazporenih. No, sedaj je ta proračun tole še nekoliko manjši, ampak eh, vendarle se kozme lahko uporablja za podporo drugim proračunom. Naprimer, pri izobraževanju smo imeli lansko leto 800 tisoč um, evrov, potem pa še 4,5 milijonov iz Erasmus plusa za podobne projekte. Industrija je to potem izkoristila in sedaj industrija laže pridobi ustrezne elemente in pa stvari, ki jih dejansko potrebuje, lahko pomagajo mladim pri izobraževanju. To mislim, da je lahko konkreten odgovor, predvsem zato, ker je brezposelnost mladih zelo visoka, sploh na jugu, naprimer. Torej, to je pomembno. Potem še naprej, sklad za skupno promocijo, 3 milijone iz Kozme, se lahko poveže tudi z drugimi generalnimi direkcijami in pa regijami in, in industrijo. Tako lahko skupaj ugotovijo, kakšen je lahko potencijalni izkoristek pri promociji tretjih držav, naš predsednik je dejal, da bo sedaj naslednje leto v bistvu turistično leto za EU in za tudi Kitajsko. In lahko sedaj pritihnemo več kitajskih turistov v Evropo v naslednjih 15 letih, bo tudi um, vedno več ljudi, ki bodo prihajali sem. Tukaj lahko torej skupaj vsi in podjetja in uh, javni sektor lahko vsi skupaj pridobimo čim več kitajskih turistov v Evropi. Torej tukaj nekaj primerov, kako se lahko uporablja ta proračun kozne. Pa še nekaj bi rad izpostavil. Komisarka Bjankovska je v odboru Trans izpostavila akcijski načrt za doseganje sinergij med ustvarjalno industrijo in pa turizmom. Torej, kozme ta proračun tudi je relevanten s tem v zvezi. In tukaj lahko tudi potem imamo določene pilotne projekte skupaj z obzorem 2020, naprimer za to, kako se ta sredstva namenijo za muzeje ali pa za audiovizualne storitve in pa za druge tipe umetnosti. Kot veste, bomo sedaj imeli tudi malo Evropsko leto kulturne dediščine. Pa še nekaj, 27. september, next tour, tukaj bo komisarka Bengonska organizirala dogodek in Danes se bomo pogovorili z regijami, ter pa z industrijo, kako čim bolje izvajati Junkerjev načrt in pa strukturna sredstva, kako se to da prevesti v, naprimer, pametno specializacijo in pa v posodobitev industrijskih panog. Potem še nekaj 9. november, takrat bo pa še dogodek. Zato se predstavljajo prvi rezultati akcijskega načrta za turizem in pa ustvarjanje industrije, tudi tam bo komisarka Bjankovska. Hvala lepa za pozornost. Hvala. Naslednji bi bil Diakonomu iz generalnega direktorata Mare. Izvolite. Hvala hvala, da ste v to razpravo vključili tudi generalni direktorat Mare. Pravzaprav sem tukaj zato, da bi vam poročal o pobudah in ukrepih, ki so bili sprejeti v okviru Evropskega pomorskega in ribiškega sklada, ki je v preteklosti bil imenovan Evropski ribiški sklad. Eh, ta dodatek besedice pomorski, maritime, je nekako izpostavil splošni vidik pomorske politike, s katero se ukvarjamo v našem generalnem direktoratu obrato in gre za več kot ribištvo. Vse skupaj eh, preučujemo tudi v okviru modre rasti, modrega gospodarstva, ki vključuje dejansko turizem, predvsem obaljni in pomorski turizem. Obaljni in pomorski turizem je eden izmed eh, najpomembnejših aktivnosti tako imenovanega sektorja modrega gospodarstva. As it, as, as ena tretjina pomorskega gospodarstva. Je to. Eh, eh, veliki izzivi, s katerimi se očen sektor, so že bili omenjeni. Gre za, značil, za, za sezonsko značilnost, za eh, konkurenco strani tretjih držav, velike spremembe zaradi krize in tako naprej. Torej, treba je ukrepati. V letu 2014 smo sprejeli strategijo za več delovnih mest in eh, rast v obalnem turizmu in predvideli smo kar nekaj ukrepov, katerih izvajanje sedaj spremljamo v komisiji, v eh, nacionalnih organih skupaj z, skupno, z regionalnimi in lokalnimi skupnostmi. Začel bom z eh, krajšimi ukrepi in na to bom prešel na dolgoročnejše ukrepe. Začeli smo s tako imenovanem. Uh, tako imenovanim pan-evropskim dialogom o. O turističnem sektorju, tako se lahko soočamo z velikimi izzivi, s katerimi je soočen ta sektor, skušamo združevati vlažene strani in uh, spodbujati nastanek novih trgov v Evropi. Sedaj smo uh, spostavili tudi tako imenovani regionalni dialog v Zrozemskem morju, v Balskem morju in nadaljevali bomo uh, um, ta krok, ter se še naprej posvečali posam, posebnim značilnostim posameznih regij. Sedaj pa še nekaj besed o študijah. Pripravili smo veliko študij, predvsem uh, na področju jadralnega turizma in pripravili smo tudi študije, ko gre za obaljni turizem. To je zelo pomembno za naše deležniki, na ta način uh, lažje oblikujejo svoje strategije in lažje najdejo trg eh, za promocijo svojih izdelkov. In še izdelki, tematske kulturne poti eh, so trenutno pravzaprav zelo moderne. To je nekaj novega v turističnem poslu. In dejansko smo že naredili nekaj razpisov za financiranje kulturnih eh, poti v Evropi. Proračun je majhen, ampak vseeno je ta razpis povzročil veliko zanimanja. Dejansko sedaj že ocenjujemo posamezne predloge in projekte. To leto smo z 1,5 milijona evrov eh, razmišljali tudi o ustanovitvi nautičnih kulturnih poti. Upam, da bo industrija tudi tukaj pokazala veliko zanimanje, kajti na ta način bomo lahko spodbudili ta segment, ki ima velik potencial v številnih regijah v Evropi. No, drugi govorniki so omenili tudi kulturno pomorsko dediščino, ki je tako pomembna v Evropi. Eh, prihaja tudi leto kulturne dediščine, leta 2018, tako da tudi tukaj pripravljamo celo vrsto ukrepov. Eh, no, seveda se sedaj eh, moram navezati še na bolj vsebinske razpise. Gre za tako imenovane modre razpise ki se nanašajo na različne stvari. Tri razpise imamo. Um, razpisi za modro kariero, gre za uh, osebe, ki deluje na področju pomorskega sektorja, potem imamo tudi razpis, ki spodbuja inovativne laboratorije za soočanje z novimi priložnostmi in izzivi in pa, ki vključuje tudi mlade znanstvenike, uh, jih, m, mm, za katere moramo najti nova delovna mesta. In eh, ne na zadnje bi želel omeniti še posebni vidik MMF-a, ki ribištvo neposredno povezuje z turizmom. Tudi v preteklosti smo imeli tako imenovani osi štiri določene projekte, ki so se zauzemali za diversifikacijo eh, ribiških dejavnosti oziroma zauzemali so se za, njihovo, za njihove povezave s turizmom. V trenutnem programu smo predvideli približno 514 milijonov evrov za te aktivnosti. Te nam omogočajo razvoj lokalnih aktivnosti, recimo spodbujanje ribiških izletov, predstavitve za šole, eh, sprejem turističnih skupin na ribiških ladjah in tako naprej. Vse to mm, predstavlja dobre priložnosti tudi za lokalne skupnosti. Tako skušal sem se skupaj predstaviti za različnih vidikov. Lahko vam zagotovim, da se pomočjo sredstva iz večetnega finančnega okvira veliko prispevamo k, k promociji um, obaljnega in uh, pomorskega turizma. Hvala lepa. Sedaj pa še predstavnik DG Agri, gospod Kasteljano, prosim pa za vaš prispevek. Hvala. Predstavil sem kratko PowerPoint prezentacijo, če dovolite. Okay, fine. First, thanks for the invitation. Hello. Najprej hvala za povabilo, lepo zdrav vsem skupaj. Mislim, da lahko začnem z splošno predstavitvijo okvira, kakšen je obseg, kakšne so naši, naše teme, naši predmeti. Torej, kot vidite, nimamo tako imenovanega regionalnega turizma, ampak vse, kar je tukaj na sliki, na slikah je povezano z turizmom. Eh, ruralni razvoj je eh, pomembna panoga, ne samo za turizem, ampak tudi za podporo s tem povezanim aktivnostim. Recimo pomislite na vlogo oblikovanja podeželja, ko gre za različne aktivnosti, za obnovo pokrajine, za uh, Eh, podporo agroživilskemu sektorju in tako naprej. Vse to je lahko povezano z turizmom in uh, če si ogledamo številke iz prejšnjih obdobij, Lahko dotvimo, da smo imeli dve specifičn, da, specifična ukorepa za, za podeželjski turizem. Najprej spodbujanje turističnih aktivnosti. Tukaj smo financirali skoraj 20 tisoč projektov, ki so povezani z razvojem majhnih infrastruktur in uh, z izgradnjo infrastruktur za prosti čas in tako naprej, za razvoj storitev podeželjskega turizma. In uh, več kot. Uh, pol milijarde smo uh, sprostili tudi v okviru EAFRD. Um, ehm, prav tako smo porabili več kot 200 milijonov. za uh, ukrep 311 in pa pri tem smo podpirali 8000 upravičencev. Prav tako smo ukrepali eh, s pomočjo Evropskega omrežja za ruralni razvoj. Na naslednjem posnetku lahko vidite razdelitev celotnega proračuna, ki ga bomo uporabili za razvoj podeželja, eh, vključno za nacionalnim financiranjem. Tukaj lahko vidite tudi prednostne naloge. Šest prednostnih nalog imamo, eh, šesta je spodbujanje socialnega vključevanja, Zato je rezerviranih 15 odstotkov celotnega proračuna. No, seveda pri tem prihaja do sekundarnih učinkov eh, oziroma lahko pri posameznih prinosnih nalogah obstajajo stranski učinki za turizem, pač odvisno tega, kako lokalne eh, oblasti izkoristijo te ukrepe. Eh, tukaj lahko vidite, na posnetku tiste storitve, ki lahko najbolj prispevajo k turizmu, gre za eh, podnebje, torej skrb za okolje, potem eh, družinske kmetije, torej gre za tako imenovane stvari, start-upe in majhna srednja velika podjetja, potem financiranje infrastruktur in osnovnih storitev, revitalizacija podeželskih območij, potem pristop lider, eh, financiramo bottom-up strategije za lokalni razvoj. Gre za tako imenovani uh, pristop vodenja skupnosti, potem tudi ukrepi za sodelovanje. tukaj lahko spodbujamo projekte sodelovanja z ruralnimi akterji, vključno z turističnim sektorjem, lahko financiramo tudi pilotne projekte, testne projekte in tako naprej. Pa seveda so tukaj še ukrepi, ki so povezani z prenosom znanja in pa z svetovalnimi storitvami. Ko gre za posamezne operacije, ki jih lahko financiramo. Lahko tukaj vidite seznam vseh takšnih operacij, ukrepov. Nekateri izmed njih so omenili tudi predhodni govorniki, gre za podporo investicij v širokopasovne in druge IKT eh, zmogljivosti, potem uh, Um, podeželska podjetja, sodelovanje in pa druge oblike, ki sem jih že prej omenil. Pomembna je tukaj tudi podpora majhnim in srednje velikim podjetjem. Na tem posnetku lahko vidite nekaj, kar je pomembno za dosego rezultatov na koncu obdobja. Začel bom pri analizi. Ehm, organom upravljanja vedno rečemo, da morajo razmisliti o tem, kaj želijo doseči svojo strategijo ruralnega razvoja. Ehm, ti cilji morajo biti konkretni, usmerjeni in dosledni. Še en pomemben dejavnik je, tukaj, so tukaj sinergije z drugimi skladi, s Ehm, razvoj podeželja ni nekaj izoliranega, na učinkovit način se moramo povezati tudi z drugimi skladi. In v novem programskem obdobju so komisarji si zelo prizadevali za to, da bi lahko uh, okrepili te uh, Eh, sinergije. Potem eh, usmerjenost v rezultate, to je tudi neposredna posledica teh analiz, kaj želimo doseči in kako. In pa partnerstvo in dialog, tudi to so kolegi že prej omenili, to je izredno pomembno, zato če želimo identificirati potrebe, če želimo identificirati cilje, treba je torej izhajati iz dialoga z relevantnimi deležniki. Pomembno pa je tudi mrežanje in pa poenostavitev. Hvala lepa. Vielen Dank für die drei Vorträge und jetzt hat die Hvala lepa. Dedrek Lund dobi besedo. Hvala. Um, če smo prej govorili o tem, da se moramo zrotočiti tudi na ruralna območja, sta so zadnje tri predstavitve nam lahko dale nekaj upanja. Zlasti, ko gre za obaljni turizem, moram reči, da poznam, kakšni da vem, kakšni potencijali tukaj obstajajo. Treba je sprejeti neko holistično politiko na tem področju. Gospod Jakono je omenil 14 ukrepov. Zanima me, če bi lahko kaj več povedal o tem, kako bodo ti ukrepi dejansko izvajani. Govorniki so že govorili o tem, da eh, kroži toliko informacij, da izvajalci na terenu sploh ne poznajo, kakšne vire podpore in financiranja eh, obstajajo. depending on airports, as we've spoken previously. So just think the whole blue growth, uh, coastal and tourism, coastal and marine tur tourism is very Tudi sektor križar, ki je tukaj zelo pomemben, uh, no, v obaljnih območjih, uh, ko gre za DigiGrow, je govorne govoril o usposabljanju, o digitalizaciji, o tem veliko slišimo v sektorju turizma, češ da njih teh uh, dovolj teh veščin. Digitalizacija bo v prihodnosti postala zelo pomembna. To je pomembno za podjetja, ki verjetno tradicionalno gledano ne bi tako podarjali teh postopkov digitalizacije. To ni neka njihova močna točka. Niso tako tehnično usmerjena, ampak vseeno je pomembno, da se lahko oni tudi na digitalni način povežajo z potencialnimi turisti. Zase je to pomembno torej za mm, majhne srednje velika podjetja. Um, in pa še kmetijstvo, Digi Agri. Ja, seveda, uh, eh, agro, živilska industrija, to je vse pomembno. Uh, skratka, vse te predstavitve so ponudile dober v pogledu to, kaj se dogaja v tem sektorju in seveda treba zagotoviti, da bodo upravičenci do eh, sredstev iz skladov mm, kar najbolje obveščeni o obstoju teh skladev. Torej, treba je poskrbeti za to, da bo to sporočilo prišlo do naslovnika. Ali lahko iz področja ribištva podate kakšen konkreten primer, kjer je bilo možno na osnovi diversifikacije pridobiti dodatno financiranje? In pa drugo vprašanje, ribištvo, kakšne dele, kakšne dele že predstavljajo um, ti eh, ribiški projekti, recimo v celinskih vodah, v jezerih in tako naprej, in v Zidlersi in tako naprej. In pa še neko vprašanje. Jaz sem pogosto vozil po stezah z kolesi, eh, torej gre za steze, ki so predvidene za, poh za uh, pohodnike. Uh, ja, jaz sem pa tu in tam uh, Eh, opazil tudi kakšno stezo, ker je pisalo omejitev hitrosti 70 eh, km na uro, tako da sem si rekel, no, vredno to ni steza za, eh, za pohodnike ali pa za kolesa, ampak je to pravzaprav neka malo manjša cesta. No, vsekakor pa so te poti gotovo zanimive, moramo se vprašati, kako jih lahko financiramo, ampak problem je, če gre do te kulturne poti skozi mesta, pogosti tega ni možno financirati, kajti to je potem uh, razumljeno kot kolesarska steza, lahko pa, to kolis, um, lahko pa to financirate samo kot kulturni projekt. Torej, če gre takšna kulturna pot skozi mesto in je, tega dela poti ni možno financirati, potem je to seveda kontro, kontraproduktivno. Ja, Jakota, you want to start? Gospod Korac, izvolite. Oui. Merci beaucoup. Uh, sur... Hvala. Glede kulture in pa projektov za naprej. Ja, skupaj z Gide Mare tu, in pa Gide Reki tukaj sodelujemo sploh ko gre za svet Evrope in pa za UNESCO, ter pa za skupne kulturne projekte z njimi. Tukaj želimo pokazati, da imamo turistične projekte, ki so pogosto čez sektorski in čez meje. In tukaj mora biti to evropski projekti, ne samo regionalni ali pa nacionalni projekti. Torej je pomembno, da skupaj sodelujemo. To je dober zgled takšnega sodelovanja skupnih proračunov za to, da pač tudi spodbujamo projekte in naše projekte in projekte Sveta Evrope in UNESCO. Potem lahko pozitivno vplivamo na vse, tudi na lokalno gospodarstvo po posamečnih regijah. Pa še en primer, ki sem ga prej podal. Tukaj imam različne portale, kot sem prioritajal z GDMPA. In te portale lahko uporabljamo za pomoč mladim, naprimer, mladi opravljajo sezonsko delo v Avstriji, naprimer, in potem lahko grejo naprej. Lahko je potem naprimer, tudi um, nek delavec v recepciji ali pa v kuhinji. Tudi v južni regiji, če naprimer v Avstriji ni ravno sezona, pa je morda takrat sezona v Španiji ali pa v Grči. Tukaj so potem še druge različne primere in kolega lahko misli, da lahko še marsikaj dopolni. Hvala. Danke sehr. Ja. Hvala lepa, kar izvolite. Ja. Uh, first of all, uh... Najprej vprašanje v zvezi z ukrepi v sporočilu turizma priobalnega ter pomorskega. Omenil sem nekaj ukrepov in dejansko vam lahko povem, da smo pri večini teh dosegli veliko napredka. Primeri, ki sem jih podal v predstavitvi, so bili med ukrepi, ki so bili predvideni v tem sporočilu. Naprimer, vse pobude v zvezi z nautičnim turizmom, tudi dialog o križarjenju, tudi to je bilo opredeljeno v našem sporočilu. Imamo tudi ukrepe o tem, da bi zagotovili več podatkov, kajti ekonomski podatki so zelo pomembni za ta sektor, zato da lahko načrtujejo svoje dejavnosti. Z Eurostatom smo razvili boljše razumevanje in še vedno delamo na tem, kako bi lahko zagotovili boljše podatke. Študije, ki sem jih omenil, so prav tako opisane v sporočilu. Naprimer, povezljivost med otoki govorimo tudi o obalnem in pomorskem turizmu nasploh. Gre za vodič, ki so ga razvili kolegice in kolegi v GD Growth. To pomeni, da so tam vključeni tudi primeri za ta sektor. S ponosom lahko povem, da pričakujemo še več ukrepov v okviru tega sporočila, še posebej v letu kulturne dediščine, kar sem tudi omenil. Leta 2018 bomo poročali o rezultatih tega sporočila, zato je moj odgovor na vprašanje, kdaj bomo zadevo ocenili in kako bomo pripravili poročilo o rezultatih ukrepov, je prav ta. Torej, imeli bomo dogodek na visoki ravni in poročali bomo o ukrepih, ki smo jih predvideli. Zdaj pa še vaše vprašanje o ribištvu in o specifičnih projektih. Povedati vam moram, da smo v prejšnjem obdobju, torej 2007 do 2013, financirali okrog 495 milijonov evrov. Uložili smo jih v 12 tisoč lokalnih projektov v okviru diverzifikacije na področju ribištva in turizma v 21 državah članicah. Eden od dobrih primerov, kako pravijo, takrat nisem bil v tem generalnem direktoratu, ampak podam vam lahko še več poročil. No, en od dobrih primerov je v Grčiji. Tam so razvili dejavnosti v zvezi z obnovo plovil za muzeje, spodbojali so poti za turizme, potovanja in spodbujali so tudi kulturno dediščino ribištva. To je nekaj, kar je del lokalnih tradicij. Tu gre za dober primer. Seveda pa je veliko drugih. 21 držav članic je koristilo ta sredstva. Šlo je za dobro sprejeto pobudo in denar je bil dobro porabljen. Hvala. Hvala lepa. Kar zdaj ali kasneje. Drugače je zdaj na vrsti gospod Castellano. Gospod Castellano. Me slišite? V redu. Slišali smo vprašanje o vključevanju potencijalnih upravičencev do podatkov o financiranju. To je res pomembno, zato ustrajamo pri besedi partnerstvo in pri tem, da se upošteva deležnike na vseh ravneh cikla programiranja, torej priprava programov in tudi faza izvajanja. To zagotavljamo z odborom za spremljanje ki jih imamo v različnih regijah in državah članicah. Ti odbori potem seveda pripravljajo sestanke z potencijalnimi upravičenci za to, da pride do širjenja informacije. Kombinirani projekti. Gre za staro zgodbo o tem, kje se podeželje konča in začne primestje. Komisija je poskusila spodbujati komplementarnost uporabe sredstev in mislim, da smo bili uspešni. Regija se zdaj odloča na osnovi koherentnega in v prihodnost usmerjenega strateškega pristopa, kaj je najbolje storiti. Neodvisno od tega, ali je to v enem ali drugem skladu. Obstaja možnost, da bi sklade združili, zato da dosežemo skladen razvojni načrt. To je v skladu s pobudami, ki jih imamo. To smo poskušali doseči z uvedbo sporazumov o partnerstvu, zato da bi spodbujali sinergije in komplementarnosti. V svojih preglednicah sem omenjal koordinacijo in dialog kot dva pomembna elementa uspeha. če želimo izkoristiti različne možnosti, ki so na voljo, moramo ravnati usklajeno in moramo biti v dialogu, drugače do tega ne pride. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa zadnji krok. Gospa Nunes iz NECS Tour, Next Tour mislim, da se imenujete, gre za vprašanje, odkot prihajajo finance. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, predstavniki Evropske komisije, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim next tour in hvala za to, da vam lahko povem več o perspektivah regij, ko kar zadeva financiranje EU. 31 regionalnih turističnih agencij združujemo zato, da zagotavljamo konkurenčen turizem na različnih ozemljih. To pomeni, da smo strokovnjaki na različnih področjih, kot je razvoj izdelkov, produktov in tako naprej. Pred kratkim pa smo seveda upravljali z sredstvi EU za to, da lahko eh, zagotovimo spodbojanje turizma. Zato želimo tudi na pameten način spodbojati razvoj turizma v prihodnosti. Čisto praktično vam lahko povem, da lahko ločujemo med eh, vlogami regije, če so donatori ali prejemniki sredstev, zato da vidimo, ali imajo pristojnost, da se odločajo o tem, kam se bodo ulagala finančna sredstva. Določeni programi so tudi združljivi med seboj, naprimer obzorje 2020 in e RDF v določenih primerjih. 49 regij je turizem posredno ali neposredno vključilo v strategijo pametne specializacije. Sicer se zavedamo, da gre za več kot samo oznako, kajte to je horizontalen sektor in ima velik vpliv, kajte sem spadajo tudi restauracije in lokacije za rekreacijo. Turizem poganja gospodarstvo in zato so potrebni določeni ukrepi, naprimer boj proti brezposobnosti mladih, spodbujanje konkurenčnosti MSP-jev, doseganje ciljev, razvojnih ciljev tisočletja in tako naprej. Vse to je mogoče s pomočjo turizma. Kako bi lahko to dosegli? Nekaj primerov. Na škotskem je turizem del Ministrstva za kulturo in turizem zunanje zavede, zadeve. Imajo ministra za Evropo in mednarodni razvoj. Obiščite Škotsko je odbor, ki spodbuja Škotsko in obiskovanje Škotske. Oprostite, prehitri ste, tolmači ne zmorejo. Se upravičujem. Visit Scotland želi spodbujati ljudi, da bi obiskali Škotsko in trenutno imajo donacijo iz EDF in to se imenuje Visit Scotland International Program. Ta pobuda spodbuja MSP-je po vsej Škotsku, zato da pribavijo še, privabijo še več obiskovalcev. To bojo dosegli z podporo industrije, novim trženjem in mednarodnimi dogodki. Kaj pa strategija pametne specializacije na škotskem? No, Medsebojna odvisnost se kaže na področju zgodovine, naprimer živila, pijača, kulturna dediščina in tudi pomorski sektor, vsi so povezani. Zdaj pa primer Andalusije, gre za južno Evropo in turistično destinacijo tam. Oni zdaj spremenijo strategijo tako, da je inovacija v središču. To povezuje z vsemi prednostnimi nalogami na področju pametne specializacije. ERDF in EARDF sofinancirata v Andalusiji načrt za trajnostni turizem do leta 2020. Kakšen je cilj? Želijo konsolidirati trajnostnost in konkurenčnost turizma v Andaluziji kajti to je strateški sektor regionalnega gospodarstva za oblikovanje delovnih mest in gospodarski razvoj. Kako to dosegajo? Podpirajo podjetja, oživljajo turistični sektor v Andaluziji, imajo tudi destinacijo odličnosti, hkrati pa spodbojajo inovacije in konkurenčnost. Želijo imeti trajnostni dohodek in seveda delovna mesta, borijo pa se proti sezonskosti. V svoji strategiji ima Andaluzija turizem, zato ker potrebujejo raziskave, razvoj in inovacije, da se seveda prilagodijo na spremembe trga in to je glavna značilnost turističnega sektorja. Zelo pomembno je tudi to, da imajo svojo prednostno nalogo za turizem. Okrepiti želijo Andaluzijo, kot destinacijo za turizem, kulturo in sprostitev. Različne dejavnosti povezujejo z izdelki, inovativnimi ponudbami in seveda tudi s kulturo. Zagotavljajo pa tudi sinergijo med turizmom in drugimi prednostnimi nalogami. Še nekaj ključnih besed, zato da boste vedeli, zakaj gre kar zadeva operativne regionalne programe in turizem. V Valenciji združujejo ERDF in ESF zato, da podpirajo institut za turistične tehnologije, spodbujajo programe za vseživljenjsko učenje na področju turizma, proti brezposobnosti mladih pa se borijo s pomočjo turizma. V Toskani uporabljajo ERDF in uporabljajo nepovratna sredstva za MSP na področju turizma, če seveda delajo na področju trajnostnega turizma. Prav tako pa specifično omenjajo sporočilo komisije iz leta 2010. V Belgiji obstaja nemško govoreča skupnost, tam združujejo ERDF in EARDF, spodbujajo zaposlovanje in diverzifikacijo turistične ponudbe, združujejo ERDF, EARDF, RDF ter sklad za ribištvo, kar zadeva turizem seveda. Kar zadeva trenutni umestni pregled večletnega finančnega okvira in koliko je to mogoče, lepo prosimo, da upoštevate naslednje. Mislimo, da bi bilo dobro, če bi zagotovili več preglednosti in dostopnosti, prav tako je treba zagotoviti, da bodo deležniki v turizmu vedeli, kakšna je njihova vloga in kakšne imajo priložnosti v svojih ciljih in tudi kakšni so želeni rezultati. Prepričani smo, da je treba spremeniti miselni vzorec, še posebej kar zadeva turistične aktivnosti, kajti gospodarstvo obiskovalcev je bolj blizu realnosti in dejansko je to boljši pristop od tradicionalnih pristopov. Mislimo, da se moramo izogniti kompleksnosti in da je treba zagotoviti prožnost. Prav tako smo prepričani, da bi bolj prožen pristop lahko bil bolj uspešen. Gre za družinska podjetja, imajo težave, kar zadeva izobraževanje naprimer in težava imajo pri digitalizaciji, zato moramo temu nameniti pozornost. Potrebujemo tudi bolj odgovoren pristop. Po našem mnenju bi morali imeti več trdnih številk o vplivu na turizem. Prav tako je treba zagotoviti več komplementarnosti med EFSI in programi. Potrebujemo pristop od spodaj na vzgor. Po našem mnenju bi projekti morali projekti podpirati tržne potrebe in zato moramo izvajati tržne raziskave, da se zagotovijo kontinuirane naložbe, zato da bomo lahko razvoj pripeljali do konca. Potrebujemo torej dolgoročno vizijo in na koncu še nekaj več komuniciranja boljša izmenjava dobrih praks. To je tisto, kar potrebujemo. To je del turizma oziroma manifesta za rast in delovna mesta. Po našem mnenju bi lahko združili finančne instrumente zato, da bi izboljšali priložnosti, ki jih ti instrumenti ponujajo. Seveda pa je treba sodelovati tudi z evropskimi institucijami. Zato, bomo organizirali septembra ta dogodek, ki ga je omenil gospod Koraca z GD Grow in odborom regij. Vsi ste vabljeni. Govorili pa bomo o tem, kako bi lahko spodbojali pametne naložbe v turizem skozi sklade EU. Hvala za to koristno razpravo. Hvala lepa tudi za to, da ste tako prilagodili svojo hitrost govora, zdaj pa Adam Bodor Evropske zveze kolesarjev. Hvala lepa za to priložnost, hvala, da sem lahko danes tukaj. Sem podpredsednik manifesta za turizem, pripravili smo odličen dokument, govori pa o tem, kaj bi morali storiti na področju turizma. Povabilo danes pa je zame pomembno, zato ker predstavljam zvezo Eurovelo, gre za Evropsko zvezo kolesarjev. Veliko ljudi uporablja kolesa vsak dan, tudi za namene turizma. dolgo časa že delam na področju sodelovanja z institucijami EU, zdaj sem sicer na drugi strani in rad bi bil bolj kritičen, kar zadeva uporabo sredstev EU za turizem. Najprej nekaj o izzivih. Najprej zneski, ki so na voljo za turizem. Koliko so ti skladi usmerjeni v rezultate in kakšen je obseg teh skladov, na koncu pa bom govoril o tem, kako trajnostni so ti skladi projekti, ki jih sofinancira EU. Najprej, koliko je denarja? Seveda denarja ni nikoli dovolj, ampak vsi sektori se pritožujejo, potrebujejo več denarja. Ampak 9,7 odstotka BDP EU prihaja iz turizma. Gospod Wolf je omenil, da je za turizem na voljo 9 milijard sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov. Ampak tudi ta znesek ni vedno popolnoma jasen, v katerih strukturnih in kohezijskih skladih naj bi to bilo na voljo. Če sem jaz posameznik, lasnik hotela in imam majhno podjetje nekje na podeželju, ne vem, kje je teh 9 milijard evrov za to, da bi lahko jaz razvijal svoje podjetje če sem, na primer, lasnik neke turistične lokacije, ne vem, kako lahko pridem do sredstev, ali je to sploh na voljo v moji regiji. To je morda na voljo za koga drugega, za me pa ne. Če želite iti na čezmejno raven, potem se soočate z novimi težavami. Poskusili smo se prijaviti na srednjeevropske in severnoevropske sklade Interreg. In uh, omenjali so ta nesektorsko specifičen pristop. Rekli so, da si ne želijo več turističnih projektov. In to je jasno. Pravijo, da želijo imeti splošne projekte, razvoj MSP-jev, ne želijo pa si turistično specifičnih projektov. ta nesektorsko specifičen pristop gre tako daleč, da turistični projekti ne dobijo več financiranja in to je problem. Evropska raven, gospod Koraca je omenil 8-9 milijonov, ev, milijonov evrov iz eh, programa Kosme. Teh 8-9 milijonov evrov poskušamo porabiti čim bolje, ampak to je industrija, ki predstavlja 9,7 odstotkov EU BDP in skladi iz Bruslja predstavlja 8-9 milijonov evrov na leto in tega je vedno manj. Vem, da poslanci poskušate uvrstiti proračunsko vrstico v proračun, ki bi povečala delež, ampak mislim, da to ni dovolj iz 8 do 9 milijonov evrov ni mogoče narediti čudeža kar iz lepega. Na regionalni in nacionalni ravni bi skladi morali biti bolj jasni, kje je teh 8-9 milijard. Kar zadeva sklade na ravni EU, bi morali to povečati. Kar zadeva kolesarjenje, pripravili smo observatori, pogledali smo vse programe, nekaj sto jih je bilo, ki se omenja kolesarjenje. Mislim, da bi to morali storiti za turistični sektor, da bi vedeli, kateri operativni programi imajo omenjene kolesarske dejavnosti. Leta 2007 do 2013 smo videli, da so regije vlagale v kolesarstvo samo, če je bilo kolesarstvo eksplicitno omenjeno. Če ni bilo omenjeno, potem je res težko zagotoviti naložbe na tem področju. Naredili smo tudi kampanjo, ta 1,6 odstotka sredstev EU za promet v primerjavi za 7,5 odstotka, kar je delež poti opravljenih s kolesom, se vam morda zdi majhen, ampak tako to za nas pač je. Potrebujemo kampanjo in mislim, da bi morali izkoristiti sredstva, ki jih imamo na voljo. Kako se porabljajo ta sredstva? Denar ni vse, ampak pomembno je, da ugotovimo, kako se denar deli. Ko sem delal za upravni organ, sem bil presenečen, ko sem videl, da se je premija spreminjala glede na to, koliko denarja smo porabili. Če bi delal za zasebni sektor, bi verjetno bilo tako, da višji stroški ne bi bili dobrodošli strani uprave. Na koncu ne bi dobili premije. Zato je vprašanje, kolikšno ljudi dosežemo z svojimi ukrepi, koliko prenočita več, kakšna je rast, ali to prispeva k rasti gospodarstva in tako naprej. To je merilo uspeha. Subvencije bi morale biti vezane na rezultate, ne na stroške. Računsko sodišče bo reklo, da je seveda treba stroške dokazati. Ampak kako naj se to naredi? Mislim, da bi se morali manj posvečati papirologiji. Na fotografiji vidite mojega kolega z papirologijo za samo majhen projekt. Vi morda menite, da je to nekaj normalnega, ampak če govorite o MSP-jih, oni ne bodo toliko papirologije uspeli obdelati. Če imajo dobro poslovno idejo, jo raje kar izvedajo in je ne želijo spreminjati v papirologijo. Sam mislim, da bi bilo bolje, če bi imeli pavšalne načine izplačil. Namesto dokazov bi morali iskati urednost, kar zadeva obseg. Nekoliko sem bil presenečen, ko sem slišal kolegice in kolege govoriti o tem, da bi podpirali MSPE iz Bruslja, naprimer, da bi uporabili sredstva iz EFSI-ja in tudi kar zadeva nepovratna sredstva kosme. Morda se motim, morda so pri nas drugačni MSP, ampak meni se zdi relativno nemogoče, da pridejo v Bruselj, se naučijo, kako sistem deluje in potem uspejo. Ne. Pristop programa LIDER, naprimer, ali upravnih organov na lokalni in regionalni ravni je kraj, kjer bi morali dobiti informacije lasnika hotela naučiti, kako naj uporabi sklade ESI, je zelo težko. Težko se bo lasnik lokacije naučil, kako upravljati s temi velikimi projekti. Zato bi bilo bolje, če bi evropske sklade izkoriščali za evropske pobude, morda bi lahko združili projekte v grozde, ne pa da podpiramo posamezne MSP-je. In obratno, na lokalni ravni bi morali biti deležni podpore z tistih strani, ki so pač namenjene tej ravni. In na koncu še zadnji izziv - trajnost. Seveda smo organizacija za kolesarjenje, zato je okoljska trajnost zelo pomembna za nas. Če sem pošten, nikoli nisem tega videl kot eh, merilo izbora, ampak to je v nekaterih primerjih pomembno. Povedati pa sem želel, da poudarjam gospodarsko trajnost. V primeru evropskih projektov vidimo, da iščejo nove zamisli, še posebej na področju čezmejnih projektov. Ni nujno pomembno, kaj se zgodi po koncu projekta. Tako pač razmišljajo in to je nevarno. Če si pogledamo, kako se razvijajo tržne znamke uspešnih podjetij, vidimo, da bi tudi sami morali delati na trajnosti, ne pa da imamo nove blagovne znamke vsake dve, tri leta. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli dolgoročne partnerje, če bi iskali strateške projekte, ne pa da vedno znova pripravljamo nove ideje, nove blagovne znamke. In mislim, da bi tako bili bolj trajnosti, trajnostni in tudi vračila za naložbe bi bila mnogo višja. Se upravičujem, če sem bil nekoliko negativen in kritičen. Upam, da sem prispeval k razpravi. Hvala lepa za vašo pozornost. Z veseljem pa bom še bolj podroben, če vas to zanima. Hvala. Hvala lepa. Vabimo vse vrste ljudi. Ne želimo si slišati samo pohvalen učimo se tudi z napak. Zato je dobro, da se nam povedo negativne plati, vse nas to zanima in tudi prav je tako. Zdaj pa še nekaj negativnih izkušenj, ampak najprej Izabela de Monte. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj komentarjev imam o prejšnjem panelu, spregovoriti pa želim tudi o bolj splošnih zamislih. Kar zadeva strategijo, mislim, da bi skladi morali biti dovolj opremljeni, zato da bi lahko zagotovili nepovratna sredstva. Pogosto delamo na regionalni ravni, ampak če želimo biti prva turistična destinacija na področju turizma, potem moramo biti koordinirani potrebujemo pa tudi pravo strategijo komuniciranja za celotno Evropo. Skladi kosme so zelo zanimivi in vesela sem, da je gospod Koraca tako zavezan temu, da bi sodelovali s komisijo in da bi bili programi čim bolj koristni, kajti tudi sama menim, da so ti programi koristni, vidim pa, da obstajajo določeni rezultati, kar zadeva rezultate iz teh skladov. Imamo vodič, ki se prevaja v tuje jezike in to je zelo koristno. Veliko različnih MSP-jev je, ki sodelujejo pri tem in zdi se mi, da je za njih nek prvi korak na področju financiranja koristen. Potrebujemo pristop od spodaj na vzgor. Ko govorimo o Kitajski in o možnosti kitajskih turistov, mislim, da ne smemo pozabiti na vprašanje jezika, ne gre samo za angliščino. Mislim, da potrebujemo bolj specifično, bolj neposredno ponudbo za nje, zato da ne bomo dobili samo organiziranih skupin, ampak tudi individualne obiskovalce. Mislim, da bi lahko preučili možnost neposrednih letov, naprimer. To bi lahko zagotovilo več obiska strani kitajskih turistov. Tudi ustvarjalna industrija ima potencial tukaj. V različnih državah članicah seveda. Zdaj pa bolj splošno. Zanima me, ali obstaja možnost, da bi te sklade izkoristili za to, da bi izboljšali prepoznavnost svojih ciljev, da bi pomagali ljudem najti prave sklade. Sama sem poskusila poiskati informacije o tem na spletni strani in težko je priti do podatkov. Morda bi bilo treba imeti neko spletno stran, ki bi omogočala MSP-jem, da pridajo do teh informacij. Hvala, zdaj pa Didre Kljun. Hvala. Hvala obima govorcema. Hvala, gospod Bodor. Kot smo slišali že prej, lahko marsikdo dobi veliko koristi od teh sredstev. Mislim, da ste povedali veliko pametnih stvari, glede informa informacij in podobno. Torej pravijo, da se informacije nadgradijo, tako da ni vedno znova novih programov, ampak da se stvari nadgrajujejo. Nima smisla, da izumljamo toplo vodo. Torej, hvala lepa za vse te prispevke. Pa še nekaj. Gospa Nunes, torej iz omrežja regij, tudi vi ste povedali marsikaj zanimivega. Zanima me, koliko regij pravzaprav predstavljate. Tukaj smo slišali veliko informacij glede porazdelitve, deljene informacije, potem o horizontalnih projektih, vse to je lahko gotovo zelo koristno, tudi za MSP-je in pa za posamična območja. Torej vse to je zelo pozitivno in tukaj torej imajo nekateri naprimer sredstva iz EFSI-ja, iz COSME, iz drugih skladov in skupaj uporabljajo ta sredstva in jih čim bolj koristno uporabljajo. Predvsem me zanima, koliko regij predstavljate in kako se te regije med seboj povezujejo, kako si izmenjujejo informacije. Ajala Sender. Sí, gracias. Sí, la verdad es que este. Hvala. Ja, res je, da je to zelo zanimiva tema zlasti zadnje predstavitve razjasnjujejo določene vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi s tem sektorjem. Uh, ja, v Evropi smo pač 28 eh, nas je, veliko je raznolikosti, uh, Eh, kulturno smo zelo bogati. No in turizem je bil vedno sektor, ki mu je grozilo, da bo žrtev svojega lastnega uspeha. Eh, do sedaj je bilo, bil čudež, da nismo potrebovali javnih investicij na ravni. Evropske unije, kajti sektor je bil pač dovolj uh, dinamičen, no, nekateri drugi sektori so prav tako dinamični, pa se vseeno vanje več nalaga kot v turizem. Eh, skratka, ne bi se želela ponavljati, skratka, ene sektore vlagamo, v druge pa ne. Eh, no, glede na trenutno bančno strukturo. Po finančni krizi smo se znašli za naslednjim stanjem. V nekaterih državah članicah so regionalne banke, hranilnice, ki so imele zaveze, ki so bile zavezane spoštovati eh, tudi socialne strukture, eh, nekako so sedaj te banke izginile v tej bančni strukturi, ki je sploh ne želim eh, klasificirati. No in sedaj spet majhna in srednja velika podjetja. Nekateri deloci, ki so brezposelni, so bili prisiljeni v to, da postanejo mali podjetniki ali pa samo zaposleni na podželjskem območju ali pa kje druge. In preprosto za njih ni nobenih finančnih eh, struktur, ki bi bile namenjene njim. Jasno je, da na določenem da ne morejo posamezniki ali pa majhna, velika, majhna in srednja velika podjetja imeti enak dostop do recimo uh, sredstev investicijske banke kot pa neko veliko podjetje. Čeprav so majhna in srednja velika podjetja pomemben sestavni del turistične ponudbe. Uh, no, dobro, spet nekatera podjetja imajo veliko, ne govorim o tistih podjetjih, ki imajo veliko vidnost, ki imajo svojo lastno financiranje, govorim o majhnih in srednjih velikih podjetjih, ki vseeno pomembno prispevajo k turizmu. Gospod Bodor in gospod Njunjes sta govorila ravno o tem, kako lahko omogočimo omogočimo dostop do evropskega financiranja s pomočjo formul, ki se uporabljajo drugje. Recimo, včeraj smo razpravljali o obzorju 2020, govorili smo o podjetjih, ki imajo ob vstopu, eh, že ob samem vstopu sofinanciranje v višini 25 odstotkov, ne da bi spomnila pojasniti, kaj bodo naredila s tem denarjem. In kot je povedal, Eh, predstavnik Evropske kolesarske zveze, eh, torej tudi oni bi potrebovali takšen finančni zagon, takšno finančno podporo, ki bi, bi služila kot zagon majhnim in srednjim velikim podjetjem, ki pa vseeno poskrbijo za pomembno povezanost, kohezijo, Eh, dobro, start-upi so morda nekaj bolj modernega, bolj kreativnega, bolj urbanega eh, in vsi so pripravljeni prevzeti tveganja, ko gre za mestne start-upe, ko gre za turizem, eh, pa tu takšne oblike podpore ni. Podamoš plantearnos claramente, da kar. No, morda bi lahko. Eh, predvideli tudi kakšne formule za sektor, ki mu je priznana sposobnost, da ustvarja rast delovna mesta, ko gre za zelo pomembno blagovno znamko Evrope. Po drugi strani pa temu sektorju ne priznavamo pravice do pomoči, do podpore. Eh, skratka, sektorju ne pomagamo in ne upoštevamo potreb tega sektorja. Dejansko pa gre za sektor, ki eh, je zelo pomemben za ohranjanje te eh, naše pomembne, tega našega pomembnega bogatstva, ki je ravno naša kulturna raznolikost. Mislim, da bi morali predvideti bolj velikodušno in usmerjeno finančno podporo tudi temu sektorju oziroma projektom iz sektorja. Zdaj, jaz, Gesine Meissner. Hvala, Gesine Meissner. Hvala lepa, hvala tudi za predstavitev. Prve nisem slišala zaradi dela v drugem odboru, ampak za zadnjega govornika imam konkretno vprašanje. Rekli ste, da ne smemo vedno znova iskati nečesa novega, ampak da moramo najprej pogledati, ali smo bili uspešni ali ne. Zdaj pa morda morda malce zlobno vprašanje. Če je nekaj uspešno, zakaj bi sploh še potrebovalo podporo? Če nekaj uspešno teče, potem ni nobene potrebe, da to še naprej subvencioniramo. To je eno, pa še nekaj drugega. Omenili ste, da je zelo veliko birokracije. To vedno znova slišimo in tega si ne želimo načeloma. Namreč, da je preveč birokracije za to, da bi sploh lahko prišli do financ. Seveda pa je tako, da se želimo izogibati zlorabam, da želimo dokazati, da denar pride tja, kamor je namenjen in zadeva je zapletena. Torej, čisto konkretno, kaj vas moti, kakšen je vas, vaš konkreten predlog, kaj bi lahko poenostavili? Čim bolj konkretno, hvala. Hvala lepa, Jens Nilsen. Tak, Hvala. No, ravno predgovornica je potrdila to, kar sem sam želel povedati. Namreč pri turizmu se moramo osredotočiti na posamične regije in lokalne skupnosti. Prav zato sem podal pobudo, da oblikujemo poročilo na lastno pobudo. Ko bi govorili o pomenu turizma za regionalni razvoj. Tukaj se lahko marsikaj naučimo. To vidimo sploh pri regijah, ki se dejansko osredotočajo na sam turizem če se regija odloči, da je turizem strateškega pomena, potem mora ustvariti strokovno znanje in pa pripraviti akcijski načrt za to, kako se razvije turizem v tej regiji. Če si pogledamo 50 najboljših regij v Evropi, potem vidimo, da se te regije pogosto osredotočajo na turizem in potem se lahko iz tega malo si česa naučimo. In Mislim, da bi to bilo zelo koristno, torej, da investiramo sredstva ravno v takšno strokovno znanje, ki je največ pomagalo. Potem pa še birokracija oziroma projekti EU. No, mar se kdo pravi, da je vse skupaj preveč birokratsko, ampak gledajte, edina razlika med EU in pa med mahnimi podjetji je to, da se mahna podjetja združijo naprimer z lokalnimi skupnostmi in skupaj pripravijo projekte. To potem lahko znižuje birokracijo, sicer tako, da združujejo sredstva in mehanizme. Večina birokracije ne nastane zaradi samih EU, ampak zaradi držav članic. Torej, ne pa zaradi EU institucij. Zato se moramo obrniti na države članice in ni povedati, ja, gledajte, vi države pa morate zmanjšati birokracijo, kajti ravno tukaj potrebujemo ponastavitev na lokalni ravni. Zdaj pa še jaz, gospod Koraca, morda lahko še enkrat na to odgovorite. Adam Bodor je povedal, da ne potrebujemo novih programov. Gezine Meissner pa je rekla, da uspešnih projektov ni treba več podpirati. Kaj pa pot Euro Velorut 6 iz, Serb iz Srbije proti Donavi? kaj se bo zdaj zgodilo? Pot je ostala enaka kot je, podali so samo nekaj lepih nalepk. Lep pogled, slaba storitev, na primer. Po štirih letih so imeli na mesto 500 kolesarjev kar 13 tisoč to je velika zgodba za uspeh. V uspehu zato, ker vemo, da kolesar zapravi 35 evrov na dan, tisti, ki potuje z avtom, pa samo 10. Poljaki, na primer, pravijo, da imajo 400 km kolesarskih poti, številka 6 in 10 oziroma 10 in 13 ampak te poti so tako slabe, da za tri kilometre potrebujemo tri ure. Mislim, da moramo veliko potegniti iz preteklosti, naučiti se moramo lekcij in to bi se mi zdelo dobro. Če bomo slišali, da je za turizem zdaj zgodbe konec, ne vem, po drugi strani pa lahko slišimo, da se včasih financira samo turistične projekte. Zdaj pa še birokracija. Bil sem v Eisenstadtu, v Burgenlandu. Gospa tam mi je rekla, da lahko zahtevajo za evropska sredstva, ampak e, zadeva je tako birokratsko napor, naporna, da porabijo preveč denarja. Če je tako, potem evropska sredstva pridejo samo do velikih podjetij, ne pa do majhnih in to je zelo nepošteno in nesocialno. Zato mora komisija tudi o tem razmisliti, kako bodo to rešili. Ne more biti tako, da bodo male skupnosti, ki to potrebujejo, rekle, da se ne bodo potegovali za evropska sredstva, velika podjetja si lahko to privoščijo, potem pa se krijejo njihove mm, začetne investicije. In no, mislim, da bi bilo dobro, če bi komisija prav tako odgovorila na samo oba govornika. Gospod Donjus, izvolite. Yes, uh, thank you to trying. Hvala. Torej, 31 regionalnih organov imamo za turizem. Torej, veliko je teh um, organizacij v projektu. Organizirali smo izmenjavo dobrih praks in sicer glede tega, kako turizem pridobiva koristi iz EU sredstev in pa regij. To je bilo za leto 2013, kajti takrat v tem obdobju je bil naslednji MFF ravno v teku pogajanj in smo tudi pripravili te načrte. Še posebno težko je bilo to za naše člane, kajti ponovno šlo je za oddelek za regionalni turizem. Oni so morali razumeti, kje je ta kontinuiteta, kje je ta možna med prejšnjim MFF-om in pa trenutnim, kje so najboljše priložnosti, kako zastaviti prioritete in kako sprejeti strateške odločitve. In ugotovili smo, da se zahteva interno lobiranje eh, med posamičnimi oddelki. In potem na koncu smo videli to, da so skoraj da vsi člani neposredno vključeni v upravljanje EU skladov ali pa da so vsaj delova poskušali vključiti specifičnosti turističnega sektorja v širšo sliko. Sedaj, gre za to, da spremljamo, kako se bodo stvari izvajale. Prav zato tudi nadaljujemo z izmenjavo dobrih praks, tudi gostimo različne dogodke, naprimer do septembra. Potem pa še ena anekdota. Januarja smo imeli okroglo mizo, gospod Wolf je bil tudi tam in je povedal pa številk glede tega, koliko regij je bilo vključenih v turizem pri S3. In potem sem vprašala občinstvo, um, koliko regije vključeno. To je samo moj govorec dvignil roko, torej drugi niso vedeli o tem. Torej, to pomeni, da regije nimajo zadosti informacij glede uh, tega, saj pregledne niso te informacije. To se da želimo izboljšati. Na vsak način bomo želeli to, da. Sedaj, kot prvo, potrebujemo več naložb v regije in potrebujemo več neposredne podpore iz Brusla. Pa še nekaj, Sveda, turizem je odporen na težke gospodarske čase, ampak to še ne pomeni, da je sedaj turizem treba manj podpirati kot pa druge. Vsi imamo težave. Seveda lahko tudi zagotovimo več konkretnih informacij in pa več teh regionalnih primerov, kot ste dejali. Ja, seveda. In smo tudi zato, da se bolj poglobljeno analizira te najboljše primere sodelovanja, torej kjer smo najbolje izkoristili potencial najboljših priložnosti kjer smo dejansko videli, da se turizem postavi v spredje vseh načrtov in potem vidimo, da je lahko pozitiven učinek zelo visok. Hvala. Gazir, jaz Adam Bodo. Thanks. Bodo. I try to focus. Hvala. Bi se osredotočil na dve glavne vprašanje. Kot prvo, zakaj vlagamo javna sredstva to in koliko časa to investiramo v turistične projekte, gospa Ajla Sender in pa gospa Majsner, ste to menili. Uh, Kot prvo, na globalnem eh, turističnem trgu obstaja konkurenca. Evropa, Evropa je bila vodilna pter pri teh panogah. Sedaj pa se to spreminja, se moramo sprijazniti s tem. In na tem majhnem prostoru v turizmu se dogaja, da naprimer različne države vlagajo veliko sredstev v te kolesarske steze in pa destinacije. Uh, Torej, veliko teh držav je izven Evrope, mi moramo ostati konkurenčni. Pa še nekaj zelo pomembno. Pri turizmu je nekaj zelo specifičnega, kar je morda drugače kot pri drugih industrijah in panogah. Pri turizmu so naložbe in pa stroški zelo pogosto uresničeni pri različnih akterjih, glede na to, kje so potem na koncu prihodki. Torej, nekje ven, druge noter. Gospod Kramer je omenil kolesarske steze. Glede, lokalne vlade vlagajo v kolesarske steze in morda potem ljudje sploh ne bodo ostali v hotelu ali pa tam nekje v tem lokalnem okrožju. Ampak če je del te kolesarske steze, um, torej če je del manjka ali pa če je v slabem stanju, potem tudi drugi ponudniki seveda um, utrpijo škodo. Skratka, na različnih mestih imamo pluse in pa minuse. Torej, nekje so stroški, potem nekje druge pa morda končne koristi. Zato potrebujemo javna sredstva. Včasih tudi že po zaključiti določenega projekta, seveda je treba potem se vprašati, ali potrebujemo EU sredstva ali ne. Potem še drugo vprašanje. Tukaj ne bi šel o podrobnosti, ampak ko minister je pri nas stroško glede potovanja. Če, na primer, vnaprej kupim letalsko vozovnico in če dobim nižjo ceno, v redu, lahko pa dobim tudi višjo ceno, če sem prepozen, naprimer, za proračunske organe, vse isto, vse dokler pač imam um, vozovnico, zakaj ne bi dobil paušalne cene in bi mi rekli, pa pogledajte, vi pogledajte, kakšne so najboljše cene in koliko bi stale te vozovnice v poprečju. Potem človeški vir, ja, gledajte, tukaj izpolnujemo te obrazce, veliko te administracije in približno vemo, koliko dni naprimer, nekaj traja, da lahko bi poročali o tem, koliko traja naprimer, določen projekt, v kakšnem obdobju, koliko ur je bilo za to naprimer, namenjenih potem vsak dan, toliko in toliko nalog, toliko projektov. Potem si lahko pogledamo, tudi naprimer plačilne liste vseh članov, naprimer koliko je šlo za socialne storitve in pa za druge stvari in vsi finančni uradniki bi potem morali razumeti vse te davčne sisteme različnih držav in tako dalje. To pač ni realistično. Potem naprej večje naložbe. Tukaj poskušam primerjati naprimer to, koliko um, je stal kilometr kolesarske steze v različnih državah in to je presenetljivo včasih, kajti Nekatere države so lahko zelo drage, ampak um, presenetljivo drage, torej ne tiste, ki bi pričakovali. Prav tako je treba tudi ugotoviti, ali so imeli v državah ustrezne javne razpise in dobave za vlagatelje. Potem, ali je na koncu sploh cena realistična, tega ni bilo ustrezno preverjeno. Um, vsega tega nismo preverjali in včasih mislim, da je treba čim bolj usklajevati in pa standardizirati določene stvari, ne pa toliko, da um, gremo vedno v podrobnosti, torej za koliko dni je bilo kaj objavljeno. No pa kot prvo, potem tudi rezultati, tudi um, to moramo naprimer vse upoštevati, preden se na koncu odloči, koliko v subvenciji gre v določen konkreten projekt. Hvala. Hvala, gospod Koraca. Alors, sur. Euh... Torej, glede doslednosti proračuna Kozme, se strinjam, da proračun mora imeti torej, neko doslednost. Te odločitve so bile sprejete že pri finančni perspektivi, ki jo določa Evropski svet, torej pri MFF. Sedaj se morajo stvari, se morajo stvari razjasniti. GDPRIS in pa Markt eh, sta bila med seboj torej, um, tudi povezana, sedaj torej gre tudi za uh, eh, GDMARKT in uh, to potem tudi vpliva na ta proračun. Ampak, kot sem že povedal, gledajte, Kosme mora biti tudi proračun za koordinacijo. To mora stimulirati druge proračune komisije. Tako to poskušamo uporabljati. Tako tudi lahko zagotovimo dobro sodelovanje z drugimi, tako da se lahko neposredno povežemo z tistimi, ki so na terenu, ki uporabljajo strukturna sredstva na terenu. To je zelo pomembno. Potrebujemo dobro sodelovanje tudi z GDMARE in pa GDRegijo. Eh, z vsemi dobro sodelujemo in to je zelo pomembno, enako velja tudi za GDZ kmetijstvo. Potem prej sem omenil 800 tisoč evrov, ki se jih namenja um, za te projekte skupaj za 1,4 milijona evrov iz Erasmus, plus. vse to povezano. Če bodo v prihodnosti parmeti pa svet, um, če bodo dejali, da potrebujemo neposredna sredstva za turizem, seveda bom vesel, se bom pridružil temu, ampak zaenkrat pač je kot je in to moramo čim bolje uporabiti. Potem naprej se strinjam, potrebujemo več preglednosti in pa jasnosti glede tega, kaj je sploh na voljo in razpoložljivo za gospodarske subjekte. Potem MSP, ti lahko imajo koristi od kozme, pa čeprav so majhni, ampak vseeno, gledajte, ko se ta sredstva uporablja za programe, se predvideva določeno združevanje. Naprimer, lahko se organizira B2B, torej med podjetji na kitajskem ne bo šlo majhno podjetje, naprimer na Kitajsko, ampak to so potem neke velike hotelov ali pa turistična združenja se skupaj povežajo in potem odidijo na Kitajsko skupaj. Potem se lahko srečajo s akteri tam. Um, in to torej pomeni, da tudi kozme vpliva na vse to, pa čeprav je to posreden učinek na MSP-je, posredno. Potem naprej tukaj pri upravljanju sredstev so številni plusi, pa tudi minusi, priložnosti in tvegana. Stvari moramo ponestaviti. To mora biti politična prednostna naloga odbora. Podpredsednik Timmermans mislim, da tudi dela na tem, tudi pri tem pregledu ustreznosti fitness check in pa pri boljši zakonodaji večkrat govori o tem, torej za čim boljši dostop do sredstev EU. Potem ta spletna stran, ja, imate prav naša spletna stran. Ni vedno najbolj prijazni, prijazno uporabniku. Tukaj imamo veliko omejitev, glede kom določa to, kako lahko oblikujemo spletne strani. Tukaj je veliko vir, ni ravno enostavno imeti um, enostavne spletne strani za turizem. To je pač treba izboljšati. Hvala. Danke sehr. Damit hätten wir. Hvala tem smo končali sestanek za strokovno skupino za turizem. Okay. Señor presidente, no es, no es a los ponentes que me han parecido todos estupendos. Lo que... Ja, res ne gre za govornike, vsi so bili odlični, ampak presenetil me je ta komentar o modri karti ehm, in eh, navezujem se tudi na to, Eh, kar je povedala Gezina Meissner. Slišimo to mantro, ki jo vedno znova slišimo. Če turizem dobro deluje, zakaj bi potreboval uh, financiranje? Uh, ja, enako velja za obzore 2020, zakaj bi financirali Bayer, ki, ima, ki jim gre super, ki imajo na in milijone dobičkov. Dobro, turizem, uh, turizmu gre dobro, ampak včasih. Uh, pri tem ne upoštevamo določenih vidikov. Potrebujejo modernizacijo, potrebujejo na tisoče stvari, eh, za katere imamo predviden tudi evropski proračun, ampak vse je potem bolj pomembno kot turistični sektor. Želela bi, da se ne, da ne zapadamo v ta predsodek, ki je zgodovinski predsodek, ja, češ, eh, ja, turizmu gre dobro, zakaj eh, bi ga potem financirali minuto. Ja, v redu, v redu. Modri karton je 30 sekund, eh, ne pa 3 minute. Gzine Majsner lahko odgovori na vašo pripombo. Bom kar v angliščini potem lahko neposredno poslušaš. Se to ne pomeni, da ne bomo namenili več sredstva za turizem, ampak eh, to je bila pač kritična pripomba. Včasih so projekti zelo uspešni, zato pač ne potrebujejo dodatne podpore. Potem lahko podpiramo druge sektore, tudi turizem, seveda se strinjam, ne smemo oduzeti sredstva iz turizma, nisem želel tega reči, sploh ne. Moment, gehabt, Adam ja, očitno se v zadnjem trenutku vsi strinjam tudi z Adamom Bodarjem. Hvala lepa za vprašanje, hvala lepa za odgovor, hvala lepa našim gostom, da so prišli k nam, da so odgovarjali na vprašanja. Mm -hmm zahvaljujem se vsem poslancem in pa številnim poslušalcem, ki so bili danes tukaj, predvsem pa se zahvaljujem tolmačem. Želim vam lepe počitnice. Upam, da boste spočiti prišli nazaj in da boste še naprej tako odlično opravljali svoje delo kot do sedaj. Po točko razen imamo ničesar. Želim vam vse lepo. Naslednja seja bo potekala 1. septembra 2016 ob 9. uri tukaj v Evropskem parlamentu. Hvala lepa in sem najbolj vse najlepše.